organe države in podjetja v Evropski uniji, kar zadeva pravne gotovosti in predvsem sledljivosti. Kot veste, sem eh, tu vedno postopala na transparenten, odprt način v neposrednem stiku s kolegi Evropsko komisijo in vsemi ostalimi eh, akterji, ki so kar številni. Zdaj pripravljamo kompromisne amandmaje in upamo, da bomo uspeli doseči pozitiven, produktiven eh, dogovor, ki nam bo tudi omogoči, da dosežemo cilje protokola iz Nagoje. Tako da še enkrat hvala vsem kolegom za sodelovanje, zelo navdušeno in pozitivno sodelovanje. In naj zaključim s tem, da ponovno spomnim na to, kako veliki ziv predstavlja ta zakonodajni akt, ki ga tu sprejemamo. Odločamo namreč o prihodnosti ohranjenja biotske raznovrstnosti in eh, nikakor se ne bi smeli lotevati tega našega skupnega projekta v luči kakršnih koli sektorskih interesov. Hvala lepa, poročevalki, zdaj pa gremo naprej. Poročevalci v senci, najprej gospa Guterres Cortines. Aquí he de decir lo siguiente. Hvala lepa. Najprej moram reči, da je Sandrine Belje delala res zelo trdno. Večkrat smo se srečali, prepričala nas je svojimi zamislimi, razprava je bila odprta, zelo pomembna. Moram reči, da sem kar nekoliko v nelagodnem položaju zaradi tega dokumenta. Zakaj se počutim neugodno? Zato, ker se že kar nekaj časa pogajamo o tem, večkrat smo govorili tudi o nezakonitosti nečesa, kar spoh ni opredeljeno, kaj je zakonito, kaj ni zakonito. Govorimo o tem, da je treba zaščititi pravice nad elementi biotske raznovrstnosti, ki spoh niso ustrezno katalogirani, ne vemo, katera je država izvora, ne vemo, kdo je tisti pravi lastnik. Ta tematika je torej nova, ampak eh, istočasno je pri tem res velik glavobol zaradi pravne negotovosti in pravne podlage. Vsi tu ustvarjamo pravzaprav veliko negotovost, v velikih primerjih tudi nepravičnost, zato ker razglašamo za nezakonito nekaj, kar v bistvu ni nezakonito. Sama sem manj ambiciozna, manj restriktivna kot zeleni, zato se mi zdi, da bi morali poskrbeti predvsem za pravno varnost. Več mesta je treba dati tudi tem elementom, ampak na svetovni ravni bomo s tem dokumentom pokazali, da smo pravzaprav vodilni na tem svetu, ampak istočasno bomo raztrgali ta dokument na tisoč koščkov. Mislim, da bomo s tem samo vedli cel kup nezakonitosti naprimer avtohtona ljudstva. Vedno sem se zauzemala tudi za pravice avtohtonih ljudstv, ampak to ni dokument, ki bi skušal zagotoviti avtohtonim ljudstvom pravice. Njim je treba omogočiti, da se razglasijo za lastnike teh elementov, ampak problem je, da pri teh avtohtonih ljudstvih nimamo ustreznega pravnega okvira, ki bi jih zaščitil. Istočasno vzpostavljamo birokratski sistem, na katerega spoh nismo pripravljeni. Govorimo o pravicah, naprimer na proizvodi. To je treba ustrezno pravno oblikovati, potem potrebuješ tudi ustrezno državo, ki te bo zaščitila in zaščitila tvoje pravice. Pri avtohtonih ljudstvih ta država ponavadi izostane. Zato se mi zdi, da bi morali stvari sprejeti takšni, kot so in si priznati, da smo ki storili napako. Mi nismo na pravi poti, ker ne moremo niti opredeliti samega sklada, kdo bo potem urejal ta genski sklad, kdo bo imel dostop do njega, kdo bo imetnik pravic do vsega, kar je v tem skladu. Kompromis, kjer govorimo o sami opredelitvi nezakonitosti, je dober, ampak če zakonodaja ni ustrezno pripravljena, potem ne moremo reči, da je kar vse nezakonito. Vprašanje je, kako bomo opredelili, kaj je nezakonito, če stvari nismo ustrezno uredili v pravnem okviru. Od držav bi morali zahtevati katalog, ki temelji na znanstveni osnovi. Zagotoviti bi morali tudi sredstva za raziskavo, tako da bomo v ta katalog navedli znanstveno temeljene elemente. Potrebujemo tudi konsolidiran katalog, to je naše stališče glede ostalih zadev, Bolje bi bilo, da pri nekaterih zadevah ne bi sprejemali kompromisov, ampak da bi posteli predloge sprememb takšne, kot so. Kajti kompromis bo verjetno raztrgan. Sama se tega bojim. Iz načelnih razlogov bom temu nasprotovala. Poglejte se, kaj se je včeraj dogajalo, naprimer, ko smo govorili o drugem branju. Mislim, da je v Evropi dobro uveljavljena tudi pravica, da vsak posameznik razmisli o posameznih zadevah. Družba je tista, ki bi morala premisliti o vseh zadevah. Najprej treba v okviru prvega branja osvestiti, v čem je problem, v okviru drugega branja se potem dogovoriti. To je pravica, ki jo družba ima in mi v parlamentu skušamo družbi to pravico oduzeti, s tem pa se ne strinjam. Mislim, da se bomo še večkrat srečali, tudi znotraj naše skupine se bomo še pogovarjali o tem, kaj ti pojavlja se kar nekaj pomislekov. Namreč nekaterih kompromisov enostavno ne moremo sprejeti. Hvala. Pavel Pok, PDS. Hvala lepa, Pavel Pok v imenu skupine SD. Hvala, predsedujoči. Najprej hvala poročevalki za odlično sodelovanje in delo, kajti nikakor to področje ni enostavno. Dovolite mi, da povdarim par zadev v zvezi z dvema amandmajema in eh, v zvezi s kompromisi, ki jih je poročevalka predložila. Naj povem, da vsekakor podpiram njene koncepte, kar zdeva novo uporabo. To lahko podpremo potem eh, naknadna eh, uporaba in komercializacija enkrat, ko se bomo dogovorili glede definicij, bo tudi to v redu. Podpiram tudi sistem zgodnjega preverjanja, kajti kot eh, predlaga gospod poročevalka, bi to lahko pomagalo malim in srednje velikim podjetjem. V kontekstu kompromisa lahko spremem tudi koncept nekakšnega sklada Unije za delitev eh, koristi, čeprav menim, da bo to deležno kar številnih težav eh, z vidika evropskega proračuna, pa tudi če bo to čisto samostojen sklad, bo to tehnično zelo zapleteno, čeprav se mi zdi to dobra ideja, ki jo lahko podpremo. Sveda podpiram tudi definicije nezakonito pridobljenih genskih virov in eh, njihovo izredno prepoved v Evropski uniji, kar je bilo rečeno tudi prej strani kolegov. nekatere definicije, še posebej glede raziskav in razvoja, bi po mojem mnenju lahko ustvarile nezaželjene vrzeli. Mislim, da bi lahko tu imeli težave vsaj z delom raziskovalne skupnosti. Potem glede tradicionalnih znanj in eh, drugih amandmajev, ki skušajo to uredbo nekako razgraditi eh, s tem, da vse spustijo na nacionalni ravni, se tudi ne strengam. Če bi želeli to zadevo zriniti na nacionalno raven, potem niti ni nobene potrebe potem, da imamo evropsko zakonodajo. Imam tudi svoje pomisleke glede katalogov, eh, kajti to se mi zdi nekoliko izvan področja uporabe te uredbe. Tu gre konec koncev za implementacijo nagojskega protokola, ne pa za pripravo neke nove zakonodaje na tem področju. Na splošno torej bi mi bilo ljubše, če bi se držali najgorskega protokola, kolikor se le da in da ne uvajamo preveč novosti. Prav tako menim, da moramo poskrbeti za to, da bomo resnično lahko izvajali vse to, kar tu predlagamo, kajti eh, to je resna zadeva. Ne potrebujemo nobenih dodatnih novih bremen in pomembno je, da ustvarimo priložnosti za evropsko industrijo in znanost, ne pa da jih eh, bremenimo. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Liotard. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, najprej hvala poročevalki. Mislim, da je zelo dobro sodelovala z vsemi poročevalci v senci. Mislim tudi, da je pomembno izboljšala to poročilo v primerjavi s prvotnim predlogom komisije, tako da to poročilo vsekakor lahko podprem. Uloženih je bilo veliko amendmajev, veliko dobrih amendmajev je bilo tudi uloženih in eh, strinjam se s poročevalko, da moramo poskušati najti kompromise. Kompromise, ki stvari na nek način povzemajo in strnijo. Če ne bi sledili predlogu komisije, bi uporabniki genskih virov bili plačni le v primeru dostopanja do teh virov. Konec koncev je to dostopanje že urejeno preko zbirk in ta ureditev bi bila praktična le, če bi zadevala nove genske vire. če lahko že dostopamo do vsega tega, kar obstaja, se mi to ne zdi ravno najbolj pošteno. Tako da mislim, da bi tu lahko stvari še izboljšali. Kar zadeva izvajanje uredbe, je veliko razlik med dostopom in uporabo. Torej ne gre zgolj za dostop, ampak tudi uporabo in eh, nadaljno komercialno uporabo na podlagi medsebojno dogovorjenih pogojev. Skratka, na ta način mislim, da bi zadevo morali peljati in to mislim, da bi bil tudi najboljši način, kako slediti nagorskemu protokolu. Pravna gotovost se mi zdi pomemben element in zato bi tu ubral nekoliko drugačno stališče v primerjavi s stališčem ELS. Podjetja namreč, po mojem mnenju, morajo zagotoviti, univerzam, raziskovalnim centrom, da bo uporaba teh virov zakonita, tako da mislim, da moramo vprašanje skrbnih pregledov urediti natančneje. Prav tako mislim, da potrebujemo tudi podatke o predhodnih uporabnikih, da se na ta način lahko uredi ustrezna delitev koristi. No, še ena stvar, o kateri smo govorili na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci potrebujemo nekakšno rešitev za ta tradicionalna znanja, da bi leta postavili ob bok genskim virom. Če tudi v državi izvora morda ni nekih predpisov glede delitve koristi, pa mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo tudi za to vrstna tradicionalna znanja zagotovljena. Eh, ustrezno, zagotovljeno ustrezno nagrajevanje. To bi morda lahko naredili z predhodnim soglasjem. In mislim, da tu velja poiskati kompromis. Če tega ne bomo poiskali tu, v tej fazi, potem se bojim, da ne bomo v bistvu nudili nekakršnih koristi našim nacionalnim virom. Hvala poročevalki za opravljeno delo še enkrat. Dobro, zdaj prehajamo na ostale govornike. Krista Klas, François Grostet in eh, Sofijo Koni. Hvala lepa. Ko takole spremljam to razpravo, vidim, da imamo ogromno želja, ki jih želimo samo vključiti, ampak dejstvo je, da tu ne začenjamo iz točke nič. Eh, in nima smisla zdaj eh, vreči, zavreči vse tisto, kar je že dobro rejeno v Evropi, kar zadeva dostop do genskih virov, ta predlog komisije, ki je predlog, ki ne bi zagotovil ne le pravično delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe teh eh, virov, ampak naj bi ta predlog omogočil tudi boljši in širši dostop do genskih virov. Prav tako je to namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti eh, z ustrezno uporabo. Da, če se uporabljajo genski viri, to še ne pomeni, da se jih izgubi. Uporabniki genskega materiala, genskega materiala, zato mislim, da ne bi smeli biti eh, izpostavljeni prekomernim birokratskim oviram. Neposredna preslikava nagojskega protokola v Evropi mislim, da bi bila koristna. Na ta način bomo zagotovili ohranjanje biotske raznovrstnosti in pomembno je, da genske viri ostanejo razpoložljivi. Eh, razvili smo pomembne elemente odpornosti na bolezni, na podnebne spremembe. To so stvari, ki jih ne smemo tu pozabiti. Evropsko soliranje pri prenosu mednarodnega sporozuma bi še posebej male in eh, srednje eh, velike mm, pridelovalce spravila v neljub položaj. Mislim, da ne moremo vsega prepustiti globalnim velikim proizvajalcem semenskega eh, materijala. In eh, zato mislim, da moramo to definicijo uporabe oziroma uporabnika v tej uredbi tudi jasno opredeliti. Kmet, ki svojo, svoj pridelek uporablja za lastne potrebe za razmnoževanje, ne bi smel biti podvržen tej uredbi. Tisti predelovalec, ki pa prvič uporablja genski material za potrebe razmnoževanja, pa se mora držati teh eh, pravil. In eh, nismo kar tako tega privilegija predelovalcev v Evropi uredili, kot, kot smo ga. Tako da, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da bi, kar zadeva nadaljno in naknadno uporabo, lahko povzročili veliko škode s previsokimi stroški in postopki. Eh, v, tak, v tem kontekstu sem vložila tudi amandmaj in nam še enkrat upozarjam. Hvala lepa. Naslednja je François Grosted. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vsekakor se strinjam s tem, kar je ravno kar dejala Krista Klas. Res, če je potrebno ohraniti to, kar nam biotska raznovrstnost ponuja v smislu bogatstva različnih molekul, glede katerih imamo še zelo omejeno znanje, še veliko se moramo naučiti na tem področju. In res je, da je potrebno poskrbeti za pravično delitev koristi in tudi za zagotavljanje enakega oziroma pravičnega dostopa. Pomembno je torej, da je ta dostop omogočen v najboljših možnih pogojih z visoko stopnjo pravne varnosti in gotovosti. Seveda obenem se moramo tudi boriti proti tako imenovanemu eh, biopiratstvu, ki tudi ogroža naše vire v prihodnosti. Bdeti moramo nad tem, da odločitve, ki bomo sprejemali v tem besedilu, ne bodo mm, imele negativnih posledic, kajti MSP-jem moramo zagotoviti jasne postopke, da bomo na ta način lahko vzpostavili dober sistem sledljivosti in da bomo imeli tudi eh, boljšo verigo uporabe genskih virov. Komisija mora prav tako pripraviti praktični vodnik za to, da bodo posamezne faze dovolj jasne v tem procesu. Zdaj, prav tako bi bilo pomembno in s tem zaključujem, da opredelimo področje uporabe glede temeljnih proizvodov. Namreč ti temeljni proizvodi mislim, da ne bi smeli biti tu vključeni in zato tudi povdarjam amandmaje eh, kolegov, ki gredo ravno v to smer. Hvala lepa. Sofi Okoni. Bom hitra, gospod predsedujoči, kaj ti kolegi so že izpostavili določene elemente, namreč eh, najprej hvala Sondrin Belje za kakovost eh, njenega dela. Gre za dve pomembne temi, po mojem mnenju. Najprej poenostavitev, jasnost besedil in predvsem dostopnost za uporabnike. Pomembno je, da se stvari lotevamo na tak način, kajti gre za stvari, ki se nam jih pogosto očita. Tako da poenostavimo postopke, bodimo jasni glede načina, kako bomo izvajali ta pravila na našem ozemlju. Kot drugo, tu gre za to, kar je dejala Krista Klas ravno kar. Namreč gre za vidik naknadnih eh, uporabnikov, ki, za katere tudi veljajo te določbe. Naj razložim. Te določbe so nasplošno logične in lahko predstavljajo problem interpretacije v kmetijskem sektorju, še posebej na področju semen. Tu gre torej za vzpostavitev ustrezne raznolikosti, rastlinske raznolikosti in pomembno je, da se tu zavedamo, da gre tudi za dostop, eh, ki mora biti ustrezno urejen. Ampak potem naknadne obveznosti, kar zadeva eh, genetske vire pri vsakem prenosu, morajo upoštevati, da ne gre več za genski vir v prvotnem stanju, ampak da gre za neko podvrsto, ki je dana na trg v skladu za pravili, kot je bilo ravno kar rečeno. Tako da mislim, da moramo v, upoštevati to v amandmaju 40, ki sem ga predlagala. In uh, tu bi prosila naše poročevalce in poročevalce v senci, da natančno preučijo to vprašanje in vsekakor sem jim na voljo, da jim razložim, kako zelo pomembno je, da obveznosti, ki jih uvajamo za potem naknadne uporabnike, ne bodo spostavili pod vprašaj možnosti za uporabo teh virov, ko gre za posamezne izjeme, ki se uporabljajo. Hvala lepa, Kriton Arsenis. Hvala lepa. Najprej čestitke poročevalki in kolegom za odlične predloge in tudi za opravljeno delo pri iskanju skupnega jezika pred glasovanjem v odboru. Hvala tudi poročevalcu senci skupine SD, gospodu Poku, za njegovo pripravljenost pomagati pri iskanju skupnega jezika v odboru. Zelo me tudi veseli, da se gradi soglasje tudi okrog vprašanja biopiratstva, okrog vprašanja sklada in tudi okrog uspostavitve obveznosti za podelitev predhodnega soglasja za naknadne in nove rabe genskega materijala. To vprašanje je po mojem mnenju ključnega pomena za naše državljane in tudi za našo prihodnost. Zakaj? Zato, ker smo v procesu, ko uspostavljamo vse več možnosti podjetjem za uveljavljanje njihovih eh, lastninskih pravic. In to je na nek način iskanje ravnovesja glede urejanja teh lastninskih pravic, da ne bi prihajalo do ekscesov. Gre torej za stvari, ki izhajajo že iz preteklosti, odkritja, ki izhajajo še preden eh, smo to zajeli v intelektualno lastnino. Tako da tu gre za nekakšno iskanje ravnovesja. Gledati moramo v prihodnost in izogibati se moramo istim napakam vedno znova. Tako da hvala vsem za odlično upravljeno delo in prepričan sem, da bo rezultat našega dela vsem v ponos. Hvala lepa. Gremo naprej. Komisija? A ne, se opravičujem še. Richard Zeber se je javil k besedi. Se upravičujem, ker se tako pozno javljam k besedi. Sem menil, da sem že na seznamu. No, veseli nas, da se lotevamo te tematike, ampak eh, vendarle bi izpostavil, da moramo nagojski protokol, ki smo ga mi kot skupnost eh, potrdili, vendarle tu v najvišji možni meri upoštevati. Mislim, da je pomembno, da ne odpiramo ponovno neke fronte, kajti v vseh zakonodajnih aktih, ki jih zdaj sprejemamo, eh, se pojavljajo te težave. Mislim, da je to dokaj težko uh, urejati in pomembno je, da se ustrezno stvari porazdelijo. Mislim, da je popolnoma nesporno, da se moramo narediti te teme, kot rečeno imamo ta večstranski sporazum, ki pa mora biti za nas podlaga za nadaljne delo, tako da vidim določene praktične in tehnične probleme, s katerimi eh, se ukvarjamo in tu bi vendarle pozval k previdnosti in preudarnosti, da ne bomo ciljali predaleč in zgrešili tisti cilj, ki ne bi ga dejansko dosegli. Hvala lepa, zdaj pa gospod Šalej za komisijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo hvaležen sem za to priložnost da lahko predstavim naš odziv na nekatera izpostavljena vprašanja. Najprej zahvala za kr. zajetno količino časa, ki jo Evropski parlament namenja temu dosejo. To je, mislim, da zelo pomemben element mednarodnih in evropskih prizadevanj za to, da se biotska raznovrstnost in genski viri uporabljajo trajnostno. Temeljna logika predloga komisije je bila, da predlagamo tiste ukrepe, ki so nujno potrebni za implementacijo na evropski ravni. Če si pogledamo nagolski protokol, vidimo, da ta zajema tri bistvena področja. Najprej vprašanje zakonodaje, ki ureja dostop in tu je nam bilo jasno, da gre za področje, ki ostaja v pristojnosti držav članic in na uh, eh, njihove nacionalne zakonodaje. Potem eh, naslednji sklop eh, lastnikov ali eh, upravičencev in pa pogoje uporabe. Nagojski protokol to prepušča eh, pogodbenemu urejanju in to mislimo, da je nekaj, kar bi morali prepustiti eh, pogodbenim razmerjam in potem pravnim postopkom, če pride do sporov. No, potem pa so tudi ukrepi, zadeva, ki zadevajo eh, spoštovanje pravil strani uporabnikov. No, veseli nas, da večina poslancev podpira strogo spoštovanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz Nagorskega protokola in ki jih moramo uveljavljati na evropski ravni. In mislim, da moramo zato natančno premisliti, preden se lotimo zadev, ki naj bi šle morda korak dlje od tega, kar zahteva protokol. Prav tako pa moramo biti previdni, da ne bomo z določenimi predlogi mm, dosegli manj, kot od nas zahteva protokol. Komisija zato z določeno mero zaskrbljenosti gleda na izuzetje posameznih kategorij uporabnikov ali uporab iz eh, področja uporabe te uredbe, s tem, da se izuzamejo posamezne skupine uporabnikov ali posamezni načini uporabe, s tem nikomu ne delamo usluge, ker kvečemo nasprotno, izpostavljamo jih še višji stopni pravne negotovosti, kajti v vsakem primeru bodo morali oceniti, ali so uporabe, eh, katerim se zatekajo, ali pa genetski viri, ki jih uporabljajo, resnično eh, izven področja uporabe tega inštrumenta ali ne. No in če pogledamo zahteve člena 4, ki, pome, ki določa, da je treba ugotoviti dejstva glede genskih virov, to je nekaj, kar vsak skrben uporabnik v vsakem primeru uh, mora storiti. In s tem, ko to vključimo v uredbo, jim v bistvu dajemo več varnosti in gotovosti. Če pridejo potem do zaključka, da genski viri, ki jih uporabljajo, ne sodijo v področje uporabe, potem lahko takšne vire uporabljajo, razvijajo naprej in na trg dajo proizvode za ustrezno stopnjo zaščite. No, prav tako smo mnenja, da je sprememba samega časovnega okvira eh, izvajanja nekaj, kar lahko predstavlja pomemben zakonski problem, saj gre za genske vire, ki jih eh, evropski uporabniki dostopajo eh, popolnoma zakonito, brez kakršnih pogojev in tu bi se lahko zgodilo, da bomo ustvarili obveznosti, ki dejansko potem omejujejo možnosti za uporabo določenih virov. In to po mojem mnenju ni najbolj smiselno. Prav tako pa je to v nasprotju z zelo uravnoteženim pristopom eh, komisije tekom eh, pogajanja in to je konec konca tudi eden od razlogov in eden od predpogojev, na podlagi katerih je Evropska unija soglašala z tem sporazumom. No, mi smo še naprej zelo skeptični glede potrebe po kakršnekoli prepovedi in zato tudi ne vidimo nobene potrebe po opredelitvi nezakonitosti, kajti sistem dolžne skrbnosti, ki smo ga tu predpisali, je tisti sistem, ki ga morajo tako ali tako uporabniki izvajati tekom običajnega poslovanja, da ugotovijo, ali so viri, ki jih uporabljajo, v področju uporabe protokola ali ne in eh, kaj morajo potem storiti za to, da izpolnijo vse pogoje, ki so predpisani eh, v smislu med seboj nadgovorjenih pogojev. Po našem mnenju moramo biti tudi zelo previdni pri interpretaciji tistih določb, ki zadevajo člen 4 eh, in člen 8 nagorskega protokola in kot rečeno moramo morabitne izjeme puščati na kar se da nizki ravni in moramo biti tudi zelo previdni glede leteh. Eh, čeprav izredno poslanci tega niste omenjali danes, moram vendarle povedati, da je komisija še kako zavezana dvema inštrumentoma, ki smo jih eh, predlagali. Gre za prostovoljne inštrumente, katerih namen je zmanjšati upravne eh, in finančne, upravne finančne breme na uporabnike, gre torej za medsebojno priznavanje najboljših praks, kajti na ta način bodo mali uporabniki, še posebej tisti v malih in srednje velikih podjetjih, imeli na voljo ustrezna orodja za to, da bo vse skupaj bistveno bolj enostavno, bistveno bolj uporabniku prijazno, ko gre za uh, izpolnjevanje zahtev uredbe. Torej, ta dva inštrumenta bi po našem mnenju vsekakor omogočila, da bi širši segment evropskih uporabnikov lahko izpolnjeval pogoje te uredbe na stroškovno učinkovit način. Zelo nas torej skrbijo predlogi, da bi ta dva inštrumenta črtali iz osnutka uredbe, kajti po našem mnenju to ne predstavlja nikakršnega dodatnega bremena, eh, kar zadeva eh, zbirke ali pa združenja uporabnikov, predvsem pa gre tu za to, da se izpostavi prispevek teh eh, deležnikov k ohranjanju, zaščiti in trajnostni uporabi eh, biotske raznovrstnosti in genskih virov v Evropi. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala. Eno dopolnilno vprašanje ima kolega Gerbrandi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi Evropski komisiji za komentarje v zvezi z amandmaji. Eno vprašanje bi imel glede ene od vaših izjav, namreč, da je nekaj amandmajev v nas proti zasebino Nagojskega protokola. Moje vprašanje je tole. Kaj bi se utegnilo pravno gledano zgoditi, če sprememo besedilo, ki pravno ne bo skladno z Nagojskim protokolom? Kaj bo to potem pomenilo? Bomo potem predmet kakršnega koli pravnega postopka strani CBD-ja ali strani nevladnih organizacij ali kakorkoli že. Nam lahko razložite, kakšne bi utegnile biti posledice? Izvolite. Hvala lepa. Protokol določa okvir, znotraj katerega bodo sodelujoči pri tem protokolu zagotavljali dostop do genskih virov znotraj svoje jurisdikcije. Seveda bo to suverena odločitev ostalih eh, podpisnic protokola, do kakšne mere bodo drugi uporabniki imeli dostop do njihovih genskih virov. Dostop do genskih virov in eh, to so nam tudi že povedali naši pogajalski partneri in to zelo pogosto, bo v veliki meri temeljil na tem, ali obstaja zadostno zaupanje v to, da je uporabnikova jurisdikcija spoštovala vse določbe nagorskega protokola in ali so tudi uh, vsi predpisi primerni za izvajanje nagorskega protokola. Če bo Evropska unija ne izpolnjevala pogojev za uporabnike, bo to seveda imelo vpliv na pripravljenost naših partnerjev, da bi omogočili evropskim uporabnikom iz industrije, iz eh, raziskovalne sfere, eh, dostopati do tujih agencijskih virov. Ne predstavljam si kakršnih koli pravnih postopkov proti Evropski uniji v kontekstu Nagojskega protokola, ne moremo pa izključiti tega, da bi v prihodnosti potem eh, bili predmet postopka zaradi uh, neskladnosti in če bi se izkazalo, da ne izpolnjujemo svojih obveznosti po členih 14, 15, 16, 17 in naslednjih, uh, bi nas potem na mednarodni ravni na nek način označili kot jurisdikcijo, ki ni v polni meri izpolnila protokola z vsemi posledicami, ki jih to lahko pomeni z vidika dostopanja do genskih virov na globalni ravni.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 V tej smeri sem tudi vodila delo pri tem dosjeju. Pravna podlaga je seveda nagojski protokol. Slišala sem, da želite, da tega okvira ne presežemo. Sama bi vas pozvala k temu, da se ne spuščamo na nižjo raven, kot jo zagotavlja nagojski protokol. Mislim, da bi s tem delovali kontraproduktivno komisija, s tem bi izgubili verodostojnost na mednarodni ravni. Zaradi izgubljenega zaupanja bi tudi z drugimi državami, ki so podpisnice konvencije, otežili odnose. Dobro je, da se držimo nagojskega protokola sicer lahko ustvarimo negotovost. Komisija je bila zelo jasna, da se moramo držati črke zakona. Kar nekaj pomislekov so izrazili posamezni kolegi, gospod Klas, gospod Okolni. Seveda bomo stvari še razjasnili, če se pojavi potreba potem. Sama sem še naprej pripravljena iskati kompromisne rešitve glede rokov in glede zahtev, ki pravzaprav pravičujejo stremljenje kompromisu. Gospa Gutierrez je naklonjena temu, da bi imeli na voljo dovolj časa, da bi sprejeli stvari v drugem branju, ampak ne vas spomnim na našo časovnico. Naslednja konferenca pogodbenic bo jeseni leta 2014, če želimo biti za pogajalsko mizo, kjer se bomo pogovarjali glede izvajanja nagojskega protokola, ko ga bomo tudi podpisali in ratificirali. No, mimo grede naj še povem, da je 18 držav že ratificiralo ta protokol, sekretarjat konvencije za biotsko raznovrstnost je rekel, da bo do konca leta ratificiralo 33 držav članic. Do julija 2014 bo pot, ratificiralo 53, potrebujemo 50 držav, ki bo ratificiralo ta protokol. Med njimi ne bo Evropske unije, če ne bomo sprejeli te uredbe v najkrajšem možnem času. Namreč lahko se potem zgodi, da ne bomo za pogajalsko mizo, na kateri se bo tudi opredeljevalo, kako se bo ta protokol izvajal na mednarodni ravni. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin wir haben die Hvala lepa. Rok za ložitev predlogov spremembe 24. maj ob 12. uri. 4. julija bomo glasovali v odboru. Glasovanje na plenarnem zasedanju še ni predvideno. Za tem težkim naslovom se namreč skriva veliko. Preseneča me, da je danes prisotnih tako malo kolegov mislim, da kolegi iz drugih odborov spoh še ne vedo, kaj vse se skriva za tem poročilom. Pripričan sem, da nas pri tem, del, pri tem poročilu čaka še veliko dela. Nadaljujemo za točko 17. Poročevalec je gospod Rosi in kar takoj mu dajem besedo. Presidente. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa kolegicam in kolegom. Predvsem bi se rad zahvalil seveda sekretarjatu, tudi kolegom Rivazi, Somar in Taylor. Vsi ti trije so sodelovali že pri pripravi prvotnega poročila. Moram reči, da so bili izjemno sposobni, sodelovali so tudi pri organizaciji delavnice, seveda tudi z pomočjo sekretarjata v tem odboru. Kar zadeva samo tematiko, mislim, da je to tematika, ki zadeva vse nas ali pa nas bo slejko prej zadevala. Slejko prej se bomo iz takšnih ali drugačnih razlogov tudi mi znašli v bolnišnici, iz resnih ali manj resnih razlogov. In kadarkoli smo v bolnišnici, moramo seveda z gotovostjo vedeti, da smo v varnem, zdravem kraju in da bomo tam odšli zdravi. Danes pa stvari žal niso takšne. V posameznih državah članicah namreč opažamo, da se situacija razlikuje med posameznimi območji, regijami in bolnišnicami. Podatki, ki jih imamo na voljo, so zaskrbljujoči. 37 tisoč evropskih državljanov vsako leto umre zaradi različnih okužb. Nekje 5 odstotkov okuženih oseb v bolnišnici ne govorimo samo o osebah, ki so bile na operaciji ali bile zelo šibke zaradi posebnih posegov. Govorimo o petih odstotkih ljudi, ki so šli v bolnišnico morda tudi za dan ali dva samo na redne kontrole. 4 milijone evropejcev vsako leto gre v bolnišnico in nekje 37 tisoč oseb se okuži v bolnišnici in potem tudi umre. V svetu so že pripravili izjemno pomembne smernice, ki jih morajo sprejeti tudi države članice. Pravzaprav se je zdelo na nek način smešno, kajti ponavadi se ljudje okužijo zaradi povsem absurdnih razlogov, naprimer, če si zdravstveno osebe ne umije rok pred zdravljenjem ali pa ne zamenjajo rokavic. Se pravi, gre res za absurdne zadeve, ki jih lahko odpravimo. To je razlog za okužbo in ta razlog lahko odpravimo samo s tem, da smo nekoliko bolj pozorni. To nikogar ne bo nič stalo, niti ne zdravstvenega osebja, ki dela v bolnici. Torej, osebje je treba ustrezno usposobiti, bolnike je treba tudi ustrezno obvestiti o vsem. Naprimer, nek bolnik se lahko okuži zaradi napačnega ravnanja ali površnega ravnanja zdravstvenega osebja, zaradi morda okvar pri ne vem, zdravniških instrumentih ali kaj podobnega, ali pa če naprimer ti instrumenti niso bili dovolj razkuženi. Drugi razlog, zakaj se bolniki okužijo, pa je, ker bolniki niso dovolj pozorni ravnajo tvegano in se potem okužijo, ne samo v bolnišnici, temveč tudi takoj potem, ko se z bolnišnice vrnejo domov. Usposobiti in ustrezno osvestiti je treba zdravstveno osebje in bolnike. Bolniki so seveda upravičeni vedeti, ali imajo v primeru, da nastane škoda v bolnišnici, kakršnokoli pravico do očkodnine. Poleg tega se morajo zavedati, kaj se zgodi, če naprimer se okuži bolnik izven bolnišnice, ko pride domov. Kadar gre bolnik domov, morajo seveda tudi družinski člani ali oseba, ki skrbi za bolnika, biti seznanjeni z uh, ustreznim protokolom, to osebo pripeljati nazaj v bolnišnico, s tem se sicer res bolnik še dodatno fizično ošibi. V času krize številne države seveda zmanjšujejo število zdravstvenega osebja. Zdravstveno osebje je pod res velikim stresom, ker opravljajo izjemno naporno delo. V tem primeru seveda zdravstveno osebje in zdravniki lahko hitro storijo napako, lahko že predhodno niso ustrezno izobraženi in usposobljeni, kadar so otrujeni, lahko storijo tudi kakšno napako na področju higiene. Zato se mi zdi, da bi morali vzpostaviti predvsem sistem za izmenjavo najboljših praks med državami članicami, da bomo vedeli, kakšne posledice puščajo, naprimer okužbe, ki jih bolniki pridobijo v bolnišnicah. Poleg tega bi morali bolje izobraziti zdravstveno osebje, ne bi smeli krčiti proračuna za zdravstveno osebje, predvsem pa bi morali čim bolje sodelovati z Evropskim centrom ECDC. Želimo si, da bi bilo okužb čim manj. Mislim, da se center ECDC premalo krat uporablja. Ta center je seveda pripravljen sodelovati z državami članicami. Dejstvo je, da se v državah članicah pojavljajo zelo raznolike situacije, vendar se mi zdi, da pri tako pomembnem vprašanju. Govorimo namreč o 4 milijonih evropskih državljanov, ki se vsako leto odpravijo v bolnišnico iz takšnih ali drugačnih razlogov. Mislim, da bi morali res posvetiti večjo pozornost tem bolnikom. Vzpostaviti je treba ustrezne podatkovne zbirke, zato da bi zagotovili tudi čim boljše storitve vsem tistim osebam, ki odidejo v bolnišnico. Ti bolniki morajo seveda imeti možnost bivanja v varnem okolju, da ne bodo iz bolnišnice odšli še bolj bolni, kot so bili, ko so šli v bolnišnico. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih na to poročilo. To osnovno besedilo je relativno enostavno. Poročevalci v senci in ostali kolegi bodo zagotovo še vložili predloge sprememb. Prisluhnil bom njihovo mnenje in skušal ugoditi. Ta tematika morda res ni politično tako zelo pomembna, ampak je v interesu evropskih državljanov. Hvala. Hvala, gospod Rosi. Sedaj bomo slišali krok poročevalcev v senci. Prva dobi besedo gospa Somer. Hvala lepa. Najprej čestitam poročevalcu za dobro upravljeno delo. Gre za zelo pomembno temo. Osredotočila se bom na različne vidike. Najprej neka zvezi z eh, okužbami, ki so povezane z terapijami. Poročevalec je o tem povedal že veliko. Ta tema je izredno pomembna te okužbe predstavljajo eno četrtino okužb in predstavljajo letno 37 tisoč smrtnih primerov in to nikakor ne gre zanemariti. Tudi v moji državi Nemčiji je tukaj um, situacija slaba. V Nemčiji je naprimer um, odpornost na antibiotik za MRSA um, veliko pacijentov, ki jih okuži ta virus, umre in zato se moramo še veliko naučiti drug od drugega. V državah članicah mora biti preventiva na prvem mestu, ampak prav ima poročevalsko pravi, da moramo poskrbeti tudi za preglednost. Ne more biti tako, da lahko pekarja osramotimo na internetu, če v njegovih izdelkih najdemo mravljo, po drugi strani pa higienične izdelke in napake oziroma higienične napake v bolnišnicah preprosto pometemo pod preprogo. Tako ne gre. Uh, naši potrošniki so vedno bolj nezaupljivi in se spovoč ne upajo v bolnišnice v nekaterih državah. Drugi želim spregovoriti o boljšem osvečanju pacijentov in njihovih sorodnikov. Tudi to zahteva poročevalec. Vendar pa mislim, da bi tukaj moral posebej omeniti tudi demografski razvoj v Evropi. Ljudje se starajo in uh, starejši pacijenti pogosto dobijo več zdravil predpisanih krati in nekateri so preprosto preobremenjeni zaradi preventivnih ukrepov, ki bi jih morali poduzeti, če jemljajo takšna zdravila. V Nemčiji, da omenim številko, pet odstotkov vseh bolnišničnih, um, vseh hospitalizacij privede zaradi neprimerne uporabe zdravil. In to gre pa pisati tudi temu, da nekateri ljudje jemljajo več zdravil hkrati. Število zdravil, ki jih ljudje morajo imati hkrati, je treba zmanjšati in treba tudi preučiti medsebojni učinek teh zdravil. To morajo raziskati zdravniki in pa lekarnari in pa sorodnike, zlasti starejših bolnikov moramo nekako vključiti v to oskrbo. Naslednji problem, ki se mi zdi pomemben, je naslednji. Gre tako imenovani off-label use. Gre za to, da se predpisujejo zdravila, ki za določeno bolesensko sliko niso dovoljena. Naprimer, um, zdravilo, ki je bilo preizkušeno samo na odraslih, se predpiše otroku ali pa zdravilo, ki je namenjeno za nek bolezenski pojav, se predpiše za drug bolezenski pojav, potem migreno za. Uh, zdravila za migreno v primeru bolnikov, ki imajo epilepsijo. Eh, zdravila za migreno imajo pogosto tudi zelo močne stranske učinke, ki jih eh, bolniki ne poznajo. Zdravniki si želijo prihraniti neugodna vprašanja, želijo se obraniti pred temi in pravzaprav so vsi v območju, da predpisujejo takšna zdravila. Problem je, če se zdravila predpisujejo za bolezni, ki jim niso namenjena. V praksi se to pogosto počne in eh, zdravniki morajo pogosto mm, na zahtevo zavarovalnic predpisovati takšna zahteva. Eh, takšna zdravila. In to lahko predstavlja veliko nevarnost za zdravje pacijentov. Še zadnja točka, o kateri bi želela spregovoriti. Um, gre za zahtevo po vseevropskem sistemu očkodnin. Uh, na to gledam kritično. To se mi ne zdi izvedljivo. Zdravstvena politika in pa financiranje zdravstvene politike je v pristojnosti držav članic. Tudi, ko gre za pravno podlago potrošniške varnosti, obstajajo tukaj različna razumevanja v državah članicah. Naši pravni sistemi prav tako niso harmonizirani. In k temu lahko prištejemo tudi to, da so tudi zdravstveni sistemi organizirani na različne sisteme. Mislim, da vse evropski očkodninski sistem ni izvedljiv, ni v naše pristojnosti in v tem smislu bom uložila tudi nekaj predlogov sprememb. In za mojimi predlogi sprememb upam, da bo poročilo postalo še boljše, kot že je, ampak vsekakor se pa želim še sedaj zahvaliti proževalcu za izredno dobro poročilo. Hvala lepa, gospa Zomer, gospa Šaldemoza je naslednja. Osin, stor takcij. Hvala lepa. Najprej prisrčna hvala poročevalcu za to izvrstno poročilo. Najlepša hvala, ker ste res skušali nekaj doseči na tem izjemno pomembnem področju za nas. Lahko, kadarkoli postanemo bolniki, številni bolniki so že bili izpostavljeni to vrstnemu nepotrebnemu tveganju dodatne okužbe. Zato se mi zdi, da bi res morali storiti nekaj za to, da se okrepi varnost bolnikov. Še en dober argument obstaja, zakaj je treba delati na tem vprašanju ravno v tem trenutku. Začeti bi morali izvajati tudi direktivo o mobilnosti bolnikov, kar pomeni, da bo za evropske državljane postalo še toliko bolj običajno, da gredo na zdravljenje v drugo državo v Evropski uniji. Zato je res ključnega pomena, da če izbereš neko bolnišnico, kamor greš na zdravljenje, pridobiš tudi vse ustrezne informacije glede varnosti bolnikov v posamezni bolnišnici. Preglednost je pri tem ključnega pomena. To vrstno preglednost lahko aktivno uporabljajo tudi bolnišnice, ki lahko na tak način bolje spodbujajo varnost bolnikov pred okužbami. Sama, nažalost, nisem sodelovala na preomenjeni delavnici vendar sem slišala veliko o njej. Zaradi te delavnice bom tudi lahko umaknila kar nekaj svojih predlogov sprememb. To poročilo lahko, po mojem mnenju, še okrepimo in ga naredimo bolj konkretnega. Dodati bi morali, da predlagamo nacionalne kontrolne sezname, kje naprimer lahko bolnik gre oziroma pridobi čim boljšo operacijo, kje so bolnišnice, kjer imajo najboljšo politiko čistih rok in higijene. Ni pomembno samo to, da zbiramo podatke o bolnikih, pomembno je, da te podatke o bolnikih in bolnišnicah uporabljamo za to, da zagotovimo boljše storitve. Že prej sem povedala, da je res bistvenega pomena to, da podarjamo pomen bolnikov in njihovih družin. Oboji so izpostavljeni varnostnim vprašanjem, vendar na drugačen način, tudi ko so v bolnišnici. Potem je tu še vprašanje antibiotikov. Zavedam se, da je to poročilo o varnosti bolnikov, vseeno pa bi po mojem mnenju morali izpostaviti tudi vse tiste, težave, s katerimi se soočamo zaradi odpornosti na antibiotike, potem so tu še težave zaradi prekomernega predpisovanja antibiotikov. Kolegica je prej že povedala, kako bolniki prejemajo zdravilo za namene, za katero to zdravilo ni indicirano. Pogosto so, naprimer, bolniki uporabljali zdravilo za zdravljanje drugega obolenja ali bolezni, na danskem se naprimer trenutno spodbuja uporabo zdravila, ki pospeši porod. Mislim, da bi se morali pred uporabo tega zdravila pogovoriti z bolnikom, tako da bo bolnik vedel, kakšne so morebitne nevarnosti, ki jih predstavlja uporaba nekega zdravila za namene, za katero to zdravilo ni bilo indicirano. Zdi se mi, da bi morali pritisniti na države članice, da storijo veliko več na tem področju. Tudi Evropska komisija bi lahko, po mojem mnenju, več prispevala k temu delu, predvsem na tak način, da bi na evropski ravni poskrbela za obvezno zbiranje podatkov z zdravstvenega področja. Kasneje lahko poskrbimo tudi za standardizacijo podatkov. Hvala lepa poročevalcu, veselim se nadaljnega sodelovanja z vami od jedca. Hvala lepa. Korin Lepaš sedaj nadomešča kolegico Taylor. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Bom prebrala, kaj je napisala kolegica Rebeka Taylor, ki je danes nažalost ni z nami, ker glasuje v odboru Juri o tobaku. Bom kar prebrala teh nekaj pripomb, ki jih je pripravila kot porčevalka v senci. Hvala lepa gospodu Rosiju za to celovito dobro pripravljeno poročilo. Še posebej je poročilo pomembno, ker zahteva primerljive kazalnike glede varnosti bolnikov po vsod po Evropski uniji. Ta predlog bi morali podpreti. Podpiram tudi odstavek 11 ki države članice poziva, da okrepijo vse sisteme za poročanje o okužbah, s tem bomo tudi lažje opredelili, kdo je odgovoren, naprimer, če pride do kakršnega koli zastoja ali nepravilnega delovanja v zdravstveni verigi. Ta odstavek bi morali poenostaviti, zato da jasno zapišemo, da če gre karkoli, kjerkoli narobe, bi se morali problema lotiti na tak način, da ne bi nikogar obtoževali. Zato bi morali vzpostaviti boljše mehanizme za poročanje o kakršnih koli zdravstvenih ali drugih incidentih. Poleg tega bi morali posvetiti pozornost še nekaterim drugim zadevam. Od stavka 21 in 35 elektronske evidence o bovnikih. Zagotoviti moramo predvsem ustrezno varnost podatkov v tem kontekstu, to bi moral biti dolgoročni cilj Evropske unije. Odstavek 27 glede sistema nadomestil, to naj bi poenotili na ravni Evropske unije. Mislim, da je ta naloga precej kompleksna, zato bi bila vesela dodatnih pojasnil strani poročevalca s tem v zvezi. Seveda bom o vseh stvarih razmislila še preden se izteče rok za uložitev predlogov sprememb, vedno pa bom skrbela za varnost bolnikov. Hvala lepa gospodu Rosiju za ta snutek poročila, ker je dober. Hvala, sedaj na vrsti kolegica Jana Kudakis. Um, Hvala, predsednik. V Združenem kraljestvu, no pravzaprav povsod po Evropi pravimo, da kadarkoli se pojavi težava ali problem, uporabimo raj besedo izziv in to poročilo je polno izzivov. Sama bi rada čestitela poročevalcu za delo, ki ga je opravil do sedaj. Strinjam se s številnimi stališči, ki jih je gospod Rosi izpostavil, predvsem, ko gre za to, kako pomembna je varnost bolnikov, kako pomembno je, da preprečimo neželene incidente, do katerih lahko pride pri nudenju oskrbe bolnikom. V Združenem kraljestvu imamo na voljo v strategijo za sledenje to vrstnim okužbam. Ta je že predvsej dobro veljavljena. Imamo politiko ničelne tolerance za to vrstne okužbe, zato se strinjam, da bi morali deliti najboljše prakse posod po Evropi. S tem bomo izboljšali tudi standarde. Glede osnutka poročila, odstavek 23. Popolnoma se strinjam s tem, da je preprečevanje okužb in nadzor nad okužbami v odgovornosti vseh. Vendar bi kolegice in kolege v odboru rada opozorila na to, da ne bi smeli natančno predelevati števila zdravstvenega osebja. Ni zaželjeno, niti smotrno preskriptivno opredeljevati, koliko naj bo zdravstvenih delavcev, glede na to, kako raznoliko so organizirani zdravstveni sistemi. Zdravstveno varstvo ni v pristojnosti Evropske unije, gre za skupno pristojnost Evropske unije in držav članic. Politike, ki jih sprejemamo na evropski ravni, samo dopolnjujejo nacionalne politike. Gospod Rosi se med drugim sooča tudi s tem izzivom, da so sistemi med seboj precej neprimerljivi, ker so zelo različni. Sama se bojim, da se bodo ljudje množično umaknili iz neke bolnišnice, če bodo bili mnenja, da se v neki bolnišnici pojavlja preveliko tveganje za okužbo, tako da bi morali tudi te podatke skrbno in ustrezno posredovati. Predvsem pa ne bi smeli, kot pravi odstavek 18, odstavek 27 in 37, določenih konkretnih zneskov nameniti izključno za to vprašanje. Kot je rekel gospod Rosi, biti moramo sorazmerni, upoštevati je treba sisteme držav članic, zagotoviti moramo tudi večjo učinkovitost. Veselim se že nadaljnega dela z gospodom Rosijom in veselim se že tega, da se lahko lotim tega novega izziva. Hvala. Hvala lepa. Naslednji, oziroma naslednja je kolegica Okonja zaključiti. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Oglašam se v imenu François Grostet, ki pravi naj preberem njen komentar. Nujno se je zdi, da v to poročilo vključimo tudi priporočila za boj proti odpornosti na antibiotike. Gospod Grostet meni, da je ta grožnja resnično neke vrste tiha epidemija. V številnih državah članicah je poraba antibiotikov ponovno v porastu, še posebej v Franciji. Poraba antibiotikov je v veliki večini primerov neopravičena, zaskrbljujoče je, da se virusne bolezni še vedno pojavljajo kot prve, za katere se predpiše antibiotik. Situacija je še toliko bolj žalostna, zato ker se število snovi zmanjšuje. Namreč pred desetimi leti smo imeli na voljo 103 takšne snovi, danes samo še 84. Gospa Grosted pravi, da je treba iskati nove antibiotike, začeti je treba izdelovati nove, bolj učinkovite antibiotike, predvsem za tiste patogene snovi, ki jih tudi Evropski centr obravnava kot resno problematične mislim, da bi morali nujno posodobiti tudi seznam patogenih agentov, ki lahko povzročijo resno ali smrtno bolezen. To so patogeni elementi, ki predstavljajo resno groženo za javno zdravje. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisiji. Gre za generalno direktorico um, DJ Sanko, gospa Sartori. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi kolegi Rosiju, ki se je odločil, da bo pripravil poročilo na lasno pobudo. Varnost bolnikov, še posebej v bolnišnični oskrbi, je ena od naših prednostnih nalog. Si predstavljate, da če gremo v bolnišnico, imamo približno 5 do 10 odstotno možnost, da se okužimo. Tako da je to jasno ključni izziv, s katerim se soočamo pri bolnišnični oskrbi. Mi smo pripravili svoje poročilo. Sklepi našega poročila v veliki meri se upadajo z pozivom, ki ga najdemo v poročilu parlamenta. Še posebej se strinjamo za mislijo, da gre tu za skupno odgovornost. Mislim, da bi morali bolnikom dati več pristojnosti tudi glede pridobivanja informacij, bolje je treba izobraziti in usposobiti zdravstveno osebje, pripravljati je treba boljša poročila, vedeti moramo, kakšno je trenutno stanje glede okužb v bolnišnični oskrbi. Države članice bi si morali izmenjevati najboljše prakse. Razmišljamo tudi o tem, da bi pripravili smernice na področju standardov, ki naj se uporabljajo pri varstvu bolnikov. Izboljšati je treba celotno situacijo. Že v prihodnem letu se bomo s tem bolj aktivno začeli ukvarjati. Eno od naslednjih predsedstv bomo prosili, da to točko vrsti više na dnevni red kot prednostno nalogo. Na zadnjem svetu v Dublinu so se ministri pogovarjali o tej točki. Tudi države članice so rekle, da potrebujemo skupne smernice. Za zaključek bi rekla samo še najlepša hvala. Še naprej bomo delali na tej tematiki pomembno pa je, da skrbno spremljate to vprašanje. Gospa Okoni, odpornost na antibiotike. Že dve leti imamo na voljo akcijski načrt. Sodelujemo tudi z organi na področju veterine, zdravstvenega varstva in oskrbe. Se pravi, gre za skupni akcijski načrt, ki vključuje vse odgovorne. Akterje, hvala. Hvala lepa. Na koncu pa dobi besedo še poročevalec gospod Rosi. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, ko slišim, da se večinoma kar strinjate s tem poročilom. Podali ste pozitivne pripombe, s katerimi se strinjam. Hvala lepa tudi komisiji, ker ceni delo, ki ga upravlja naš odbor glede informacij o odpornosti na antibiotike naj povem, da jih potrebujemo, kajti to je velik problem. Soočamo se z novimi infekcijami, na voljo imamo stare antibiotike, ki ne delujejo učinkovito, ker pa nimamo na voljo dovolj informacij, ker včasih tisti, ki predpisuje antibiotike, ni dovolj previden ali skrben ali pa ker bolnik uporablja antibiotike na napačen način, je situacija takšna, kot je. Mislim, da bi morali imeti ničeno toleranco do teh zadev. Nek bolnik je ponavadi v bolnišnici 2 do 4 dni, potem dobi zdravila, ki jih jemlje doma, med njimi tudi antibiotike. Oseba se naprimer dan po odhodu iz bolnišnice počuti dobro, antibiotik jemlje 3-4 dni na mesto 10 dni, kot je to predpisano in potem, na, potem nastane težava, zato ker je sedaj telo tega posameznika odporno na antibiotik in namesto, da bi ta antibiotik naslednjič pozdravil, bolezenjo ne. Mislim, da bi morali na pravilen in ustrezen način bolniku in vsem, ki bolniku pomagajo, razložiti, da gre tu za problem, ki ga je možno tudi razrešiti. Kolegica Okonija govorila v imenu kolegice Grostet. Posebno je izpostavila antibiotike, tudi kolegice Anakoda, ki se je to omenila. Hvala lepa tudi vam. Res je, da bi morali še posebej biti pozorni na to, da izpostavimo tiste bolnišnice, ki imajo več težav v primerjavi z drugimi, vendar, če tega ne bomo storili, ne bomo razrešili problema. Lamolineti v Torinu je bolnišnica, ki je več let imela hude težave z okužbo z legionelo, zaradi tega, ker so imeli enostavno stare vodovodne inštalacije. Takrat bi lahko odpravili bolezen samo s tem, naprimer, da bi se grevali vodo. Ko je prišlo do škandala, ko se je vse potem tudi v medijih objavilo, so v Torinu sprejeli ustrezne ukrepe in probleme razrešili. Vendar bi morali vedeti, da nas zanima, Bovnik, zanima nas predvsem bovnik, zdravstvena struktura neke bolnišnice nas zanima, kadar gre karkoli narobe. Ničena toleranca pri napakah, s tem se strinjam. Res je, da ne moremo nikogar prisiliti k ničemor, niti v državah članicah, niti v samem sistemu k temu, da vrčujejo, res pa je, da bo vsaka država članica morala predeliti dovolj finančnih sredstev za zagotavljanje zadostnega števila zdravstvenega osebja. Strinjam se tudi s tem, da bi morali imeti na evropski ravni na voljo primerljive podatke. Na vse zadnje bo kmalo stopil v veljavo zakonodajni akt, ki govori o pravicah bolnikov, da odidejo na zdravljanje v tujino. Naprimer, italijani bodo hodili tudi v Francijo. Na evropski ravni je ta potencial za mobilnost med bolnišnicami še toliko večje. Zagotoviti je treba čim večjo poenotno, poenotenost, kajti s tem bomo zagotovili tudi boljšo storitev za naše državljane. Gospa Lepaš je omenila podatkovne zbirke, pri tem je treba biti pozoren na varstvo zasebnosti. Tisti, ki potuje po Evropi in ne pozna jezika, je še toliko bolj ogrožen zato ga je treba zaščititi. Poleg tega je treba poskrbeti za to, da bo ta bolnik, ki ne zna jezika države, v kateri se zdravi, lahko imel tudi možnost, da se ustrezno pogovarja z zdravnikom. V podatkovni zbirki bodo seveda zapisani tudi podatki o tem, ali je nek bolnik, naprimer, alergičen in če kot nek zdravnik zdravim tujca, ki mi ne zna povedati, kaj mu je, lahko v tej podatkovni zbirki najdem podatke o njem in ugotovim, ali je alergičen na nek proizvod ali pa na antibiotik in če jemu tega ne bom predpisal. Seveda je treba zagotoviti zasebnost, ampak glede na to, da bo vedno bolj pogosto prihajalo tudi do čezmenega zdravljanja, se mi zdi, da bi morali bolniku zagotoviti ustrezno varnost. Se pravi, če bo šel nek um, v bolnišnico na zdravljanje in ne bo znal jezika, vseeno moramo storiti vse za to, da bolnik tam ne bo umrl zaradi tega. Strinjam se tudi z gospod Somer, potrebujemo več ukrepov na evropski ravni. Mislim pa, da nam nič ne prepoveduje, da državam članicam povemo, kdaj so storile napako, da to potem tudi odpravijo, sicer jih ne moremo k temu prisiliti, še posebej jih ne moremo prisiliti, da bolniku, ki mu je bila storjena škoda, izplače očkodnino, ampak lahko jih na to vsaj opozorimo. Zdravstveni sektor je zaenkrat še vedno preveč v pristojnosti držav članic in Evropske unije. Torej, hvala lepa vsem, upam, da bom pripravil besedilo, ki ga boste vsi podprli in ki bo ustrezal tudi našim državljanom. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosi. Rok za ložitev predlogo sprememb je 27. juni ob 12. uri. V odboru NV bomo glasovali uh, eh, 12. septembra. Sedaj pa kriza zaradi pomankanja hrane, goljufije v prehranski verigi in uh, nadzor nad njimi. Poročevalka je Esta Delangen in uh, nekaj dajem besedo. Um, noh, direkte, uh, a... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi vemo, da je razlog za to pobudo na, eh, poročilo na lastno pobudo škandal z konskim mesom, ko so bili izdelki z mletim mesom narobe označeni. In to ni bil edin prehranski škandal. Prehranski škandali ne vključujejo samo mesa. V zadnjih nekaj letih smo videli, da je bil sol za ceste uporabljen v prehrani, potem uh, Naslednji primer prehranske prevare so bila jajca, ki so bila označena kot ekološka, pa to niso bila. In to je samo nekaj primerov prehranskih prevar, ki so se pojavile v zadnjih letih. Nedavno smo organizirali predstavitev o tej temi in eh, ena izmed ugotovitev je bila ta, da je nastopil skrajni čas za to, da napišemo to poročilo.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 dobička. Torej ne gre za naključje, gre za namerno dejanje, ki je namenjeno temu, da se z njim pridobi dobiček. Učinek eh, prehranske prevare lahko predstavlja grožnjo za javno zdravje in varnost. Temu ni nujno tako, ampak lahko se to zgodi. Prav gotovo pa ob prehranskih škandalih ljudje izgubijo zaupanje v hrano, ki jo jedo. In, uh, že to je razlog dovolj, da si ogledamo to temo. Raziskave kažejo na to, da naša hrana nikoli ni bila bolj varna. Vendar pa vseeno se dogaja, da ljudje, ko berejo oznake na eh, prehranskih izdelkih, tem preprosto več ne zaupajo um, naš odbor se ukvarja z vprašanjem prehranske varnosti, ampak prehranske prevare gredo dlje od tega. Osredotočiti se moramo tudi na označevanje in pa pakiranje. Pravila pravijo, da označevanje ne sme biti zavajujoče. Vse to so smernice, ki jih imamo, ko se ukvarjamo z vprašanjem prehranskih prevar, ampak eh, to ni dovolj za soočanje z tem izjivom spremeniti moramo okvir, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo prehranske prevare jasno določene in da jih bomo lahko lažje odkrivali in jih odpravljali. Kaj potrebujemo za okvir za boj proti prehranskim um, prevaram? Uh, Analizirati moramo tveganja, razmisliti moramo o tem, kako lahko identificiramo podjetja, ki potrebujejo natančnejši nadzor. V, živil, v živilskem uh, sektorju si lahko ogledati na primer uh, trupla živali v klavnici. To lahko naredite, to dovoljuje zakonodaja. Nihče pa ne obišče prostorov, naprimer trgovcev, ki trgujejo s tem mesom. Tako lahko, naprimer, nadzorujemo klavnice, ne moremo pa nadzorovati posrednikov, trgovcev. Sekonodajo moramo spremeniti na ta način, da bomo lahko obiskali tudi takšne obrate. Prav tako moramo zagotoviti sodelovanje med posameznimi pristojnimi organi organizacija, za, eh, agencija za varnost prehrane je večkrat identificirala tveganja nevarnosti. Naprimer v primeru potnega lista konskega mesa. Eh, tukaj smo prehransko verigo lahko zasledovali. Ampak eh, tukaj je bilo storjeno premalo. Zagotoviti moramo sodelovanje med evropskimi organi in organi v državah članicah. Poglejte si na primer škandal na Irskem. Tri podjetja so bila upletena v ta škandal, ampak so bila locirana v drugi državi članici. Torej potrebujemo boljše sodelovanje na evropski ravni. Dobro bi bilo tudi to, če bi si komisija ogledala sistem zgodnega opozarjanja za hrano in pa za krmo. Uh, ta sistem opozarjanja bi morali razširiti tudi na prevare. Ni dobro, da imamo sistem uh, opozarjanja, ki predstavlja zgolj neko informacijsko podatkovno bazo in kateremu se lahko zatečemo samo v primeru krize, ko moramo do informacij dostopati hitro. Takšno podatkovno bazo potrebujemo tudi zato, da lahko poskrbimo za analize in uh, za analize posledic. Razmisliti moramo tudi o sankcijah, tukaj moramo biti previdni, kajti to je v nacionalni pristojnosti, ampak tudi tukaj imamo zgled iz Irske. Če bi Irci lahko ukrepali pri tistem podjetju, ki je bilo locirano na njihovem ozemlju, če bi lahko proti njim ukrepali, eh, je maksimalna kazen, ki je sedaj eh, predvidena samo 30 tisoč evrov. In če to primerjamo z dobičkom od, enega, od ene pošiljke konskega mesa, lahko um, ugotovimo, da imajo goljufi lahko od te ene pošiljke dobiček v znesku 65 tisoč evrov. Potem tudi registracija trgovcev, tudi o tem moramo razmisliti pri tem poročilu. Uh, zlasti, če govorim o trgovcih, ki procesirajo ali pakirajo določene proizvode. Pogledati moramo, ali so resnično neoporečni. Torej, kaj želim doseči z tem poročilom? Želim izkoristiti prispevke kolegov, želim analizirati problem in razmisliti o tem, kakšne definicije lahko uporabimo kakšni so trendi, kakšni so razlogi za prehranske navare, prevare. Eh, razmisliti moramo o lekcijah, ki se jih lahko naučimo iz tega in eh, razmisliti o tem, kako ukrepati v prihodnosti. Zanima me, kaj menijo ostali kolegi. No, sama bom odšla k malu na počitnice in zato moramo ta, to, ta osnutek dokončati do konca julija, tako da bomo lahko dobili prevod in bomo lahko se skupaj začeli obravnavati septembra. Zanima pa me seveda tudi, kakšni so, pos, kakšni so pomisleki kolegov. Hvala lepa, Korine Paš, da bi besedo. Hvala, gospod predsednik. Najprej hvala poročevalki, pa tudi veterinarskim službam, ki vsako leto, vsak dan opravljajo zelo težko delo za vedno manj sredstev v boju proti goljofijam. Zavedati se moramo, da afere z konskim mesom ne moramo obravnavati kot nekega individualnega primera. Ne, tu gre za kolektivno napako. Pravimo, da imamo najboljšo zakonodajo na svetu. Ja, na papirju res, ampak to je samo virtualno, virtualno zaradi tega, ker nam manjkajo ustrezni inšpekcijski mehanizmi, ki bi preprečevali izogibanje eh, temu sistemu. Zato del odgovornosti za te korektivne napake nosimo eh, tudi mi eh, v kontekstu označevanja hrane, ki smo jo predpisali. Mi zahtevamo eh, natančno izvajanje kontrolnih mehanizmov in eh, interesni konflikti, ki so eh, vedno znova prisotni med našimi institucijami na področju hrane, v Uniji se ne smejo več ponavljati. Spomnimo se na to, kar se dogaja v, v kontekstu EFSE, tudi tu smo mi vsi skupaj krivi za to. Veterinarske službe niso opravile ustreznih analiz na ravni eh, skupnosti pri zakolu kon. Tudi odgovore EFSE so pogosto prepozni. Gre torej za napake v ekonomskem sistemu, ki spodbujajo le eh, večanje marš s špekulativnimi ukrepi. Ta kriza se kaže ne le v konskem mesu, ampak tudi na drugih področjih in tu bi naprimer omenila odkritje prepovedanih eh, snovi v origanu in podobno. Direktiva 178.2002 naj bi omogočile ustrezno delovanje uh, institucij skupnosti, eh, prav tako prepoved, prepoved uh, trgovanja in uh, obratnih dražb. Po drugi strani, dokler ne poznamo dovolj dobro vpliva na eh, potrošnike, bi mislim, da morali začeti izvajati ustrezne raziskave o posameznih elementih, ki vstopajo v prehransko verigo. Toliko spoštovani gospod predsednik in kolegi, kar sem želela povedati o tej tematiki, ki je zelo pomembna in ki je širša od zgolj prehrambene tematike, kajti gre za politično vprašanje, za upanje naših državljanov v evropske institucije, da se seveda dogaja na vsakodnevni ravni in tudi je odvisna od nadzora, ki smo ga sposobni ali nesposobni izvajati na področju prehrane. Hvala lepa. Gospod Štas. Hvala lepa. Um, uvod Esta Delange se mi zdi zelo dober. Dober pregled celotnega problema je podala. Prav tako sem vesel, da sva se lahko vnaprej pogovorila in da sva lahko dobro sodelovala. Pripričan sem, da bo tako tudi v prihodnosti. Prav gotovo je treba poskrbeti za dobro definicijo prehranskih prevar. Um, in zdi se mi, da je Ester omenila dva glavna elementa, namen oziroma namerno dejanje in pa vprašanje dobička. Pogosto se soočamo tukaj z mednarodnimi omrežji, ki so pogosto zelo zapletena, zelo kompleksna in bolj kot so kompleksna, težje je ukrepati včeraj je potekala predstavitev na to temo, ampak eh, sam se nisem mogel udeležiti. Eh, vendar pa sem tja poslal enega izmed mojih asistentov in eh, ta mi je poročal o predstavitvi. Omenili so sistem hitrega opozarjanja in tudi sam mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako lahko povežemo sistem opozarjanja z prehranskimi goljofijami. Zato moramo stvariti ustrezne pogoje in moramo se vprašati, kako se soočiti z problemom prehranskih goljufij. Sistem hitrega opozarjanja je nekaj, kar bi prav gotovo lahko uporabili pri soočanju z prehranskimi prevarami. Ester je sedaj povedala, da se to zgodi šele, ko identificiramo škandal. Ampak eh, tudi prej bi se morali biti sposobni hitreje odzvati. Potem nadzor, boljše sodelovanje med državami članicami, da to je bistvenega pomena, zlasti ko gre za mejne regije in zlasti ko gre za mednarodne eh, verige. Eh, potem sankcija, tudi to je zelo problematično. Ester je pravilno pozorila na to, da je to nacionalni pristojnosti. vendar pa moramo razmisliti o tem, kako eh, poskrbeti za sorazmernost, za načelo sorazmernosti pri sankcijah. Potem, eh, tudi ko gre za problem hormonov za rast eh, pri govedu, naprimer, če so bili ti hormoni, če je tukaj prišlo do Eh, goljofije so morali udeleženci teh prevar plačati samo manjšo kazen in eh, to je nekako treba uskladiti. Potem tudi eh, veterinarski urad na Irskem. Mislim, da so ljudje tam opravili odlično delo, delajo na pregleden način. Vsa poročila objavlja na svoji spletni strani, to je povedala že Ester. Ko je prišlo do škandala z konskim mesom, je urad uh, poskrbel za nadzor. In če bi takšen nadzor bil eh, izvajan na reden način, bi lahko preprečili marsikateri škandal. Sprašujem se, ali ne bi bilo morda smiselno, če bi Tudi tukaj v odboru Envi organizirali vse enkrat letno razpravo z komisijo, z FEO, z eh, DG Sanko. Eh, potem bi se lahko pogovorili o tem, kaj so najbolj problematična področja, najbolj problematični sektor. Lahko bi si ogledali situacijo v tistih državah, kjer eh, prihaja do goljufi. Morda bi morali poskrbeti tudi za to, da bi na koga pokazali s prstom. Morali bi imeti politični follow-up eh, za to, da bi lahko spremljali to odlično delo, ki ga opravljajo inšpektori. Prav tako bi se lahko sestali z predstavniki odgovornih organov iz držav članic. Dobro bi bilo, če bi vsaki državi članici organizirali letno razpravo v, v odgovornem odboru zato da bi razmislili o tem, kaj narediti. V Belgiji je bilo pet inšpekcij FAO e um, in morali bi preučiti, kaj se je zgodilo zatem, kaj je naredilo uh, Ministrstvo za zdravje, kaj je naredila organizacija v, za uh, varnost uh, prehrane. Na ta način bi delu uh, organizacija za varnost prehrane uh, dali tudi neko politično težo in na ta način bi izboljšali naše postopke. Moramo si tudi ogledati, kako je organizirana prehranska veriga. Bolj kot je ta veriga zapletena, več meja, kot jih prekorači, toliko bolj težko je poskrbeti za nadzor in toliko večja je možnost za kuljufije. Mislim, da bi se morali zauzeti za čim krajše prehranske verige. To bi lahko prineslo veliko prednosti. Um, tisti, na ta način bi bili proizvajalci in potrošniki ter posredniki med seboj tesneje povezani in eh, na ta način bi se tudi lažje soočali za primeri goljufi. Pa še nekaj je bilo omenjeno med eh, predstavitvijo. In sicer vprašanje označevanja ni neposredno povezano z goljufijo. Vem, da označevanje ne more biti ukrep proti goljufijam. Vendar pa se mi zdi, da če bi izboljšali označevanje izvora, bi, se lahko, na način, bi lahko na ta način tudi preprečili nadaljne goljufije. Komisija sedaj o tem razmišlja, vse skupaj želi eh, razširiti na sektor govejega mesa in če bi izboljšali določbe na področju označevanja, potem bi to bilo boljše izhodišče za odkrivanje goljufij. In na ta način bi se s temi goljufijami kasneje tudi eh, na bolj učinkovit način lahko soočali. Naloga ni enostavna, Ampak eh, toliko samo o mojih osnovnih razmislekih, prepričan pa sem, da bo o tem potrebno še veliko razprave. Hvala lepa, Judy Gorlinga, naslednja. Um, hvala lepa. Veliko je že bilo povedanega, zato ne bom ponavljala. Samo nekaj točk. Najprej hvala lepa Ester za njeno predstavitev. Dela predstavitev sem se lahko um, udeležila in predstavitev je bila izredno koristna. To, kar je naredil škandal v zvezi s konskim mesom, je to, da je razkril, da nimamo informacij, ki jih potrebujemo. V številnih primerjih nismo vedeli, kako priti do teh informacij. Vse skupaj nam je bilo v poduk o tem, kako um, deluje sistem zgodnega opozarjanja in kako bi ga lahko izboljšali. Moje splošne točke so naslednje. O tem sem podrobno razmislila in mislim, da ni nujno potrebno, da potrebujemo novo zakonodajo. Bi pa morda morali razmisliti o neki novi agenciji. Ja, vem, da vas to šokira. Jaz ne mislim na neko veliko agencijo, ampak mislim na nek uh, odbor ali organ, ki bi se sestajal na reden način, zato da bi lahko nadzorovali vprašanje na primer inšpekcij. Z načrtom v petih točkah je komisija eh, predvidela učinkovit sistem nadzora, ampak to bi moralo potekati na reden in predvsem pregleden način. Tudi parlament bi moral imeti možnost to nekako nadzorovati. Pregled bi morali imeti nad tem in redno bi nam o tem morali poročati. Če bi imeli ta proaktiven in nereaktiven način, bi to pomenilo velik korak naprej za parlament in pa za naše voljivce, ki potrebujejo to zagotovilo, da tega ne prepuščamo preprosto komisiji. Ne govorim o tem, da komisija ne bi opravljala dobrega dela, ampak mislim, da se skupaj ni dovolj transparentno in pregledno in javnosti ne daje potrebnih zagotovil. Zdi se mi, da bi sprejemanje nove zakonodaje bil napačen pristop. Delovati moramo s tem, kar imamo, ampak vse skupaj mora postati bolj dostopno za državljane. In prav gotovo moramo povdariti tudi pomen čezmejnega sodelovanja. To še ni dovolj razvito. mi pa potrebujemo jasno in pregledno verigo. Hvala lepa. Kolegico Anderson uh, zastopa Kartika Liotard. Ja, ja, hvala lepa. Ja, v bistvu najprej opravičilo v imenu Martine Anderson, ki žal ne more biti danes z nami in jo jaz nadomeščam. No, v imenu obeh se najprej zahvaljujem gospede Lange za opravljeno delo. Mislim, da se je zataknila ključnih vprašanj. Prav tako bi se bi rad zahvalil za delavnico, ki jo je organizirala prejšnji teden, ki je bila zelo poučna. Kot rečeno, ja, veliko je že bilo povedanega o vprašanju konjskega mesa. Govorili smo o tem, ali gre tudi vprašanje varnosti prehrane ali da vprašanje goljufi na področju prehrane. V vsakem primeru je to nekaj, kar se ne bi smelo dogajati. Kot so zakonodajalci smo odgovorni za to, da potrošniki lahko zaupajo v hrano, ki jo jedo. Goljufije na področju hrane so povezane seveda z obveščanjem potrošnikov o tem, kaj jedo, ampak če se zadev ne reši pravočasno, pa to lahko preraste v vprašanje varnosti prehrane. In eh, to potem se lahko izkaže za nekaj, kar, eh, za nekaj, kar tebeli na hujših namenih kot zgolj eh, kovanje dobičkov. Torej, na tej delavnici smo si pogledali akcijski načrt v petih korakih veseli me, da komisija na tem zelo aktivno dela, ampak raje bi videla spremembo obstoječe zakonodaje, da bomo resnično imeli takšen zakonodajni okvir, ki nam bo omogočal reševati to problematiko. Tu na tem mestu je že bilo povedano, da nimamo jasne definicije tega, kaj dejansko so goljufije na področju prehrane. In strinjam se s tem, da ja, potrebujemo definicijo, Eh, ki bo pokazala, da je tu šlo za namerno dejanje, namenjeno kovanju dobička. In eh, mislim, da bi morali preučiti tudi vprašanje namernega mm, nenavajanja informacij. Prav tako mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli nekakšen evropski registr takšnih veletrgovcev z mesom. Na ta način mislim, da bi lahko izboljšali tudi sledljivost. Če kot trgovec niste v registru, preprosto nimate dovoljenja za trgovanje z mesom. Tako bi moralo biti. Prav tako bodo drugi vedeli, da nimate dovoljenja za eh, trgovanje in da s tem lahko tudi oni zaidejo v težave. Sistem hitrega obveščanja za hrano in eh, krmo, to bi bilo zelo dobro, če bi lahko razširili tudi na področje goljofi, na področje prehrane. To se sicer izjemoma uporablja tokrat, ampak le, če gre za kakršnokoli nevarnost za zdravje. Tako da bi vas pozvala, da to razširite tudi na goljofije, tako da bodo države članice in komisija imele več pooblastil za obravnavo takšnih goljofij. Prav tako je pomembno, da storilce goljofij na tem področju obravnavamo v kazenskem postopku. Potrebujemo namreč odvračilen učinek, ampak to je seveda stvar držav članic. No, naj podam še komentar k označevanju izvora. To je odlično orodje za to, da dobijo potrošniki več informacij. Več informacij, kot jih potrošnik ima, manj informacij možnosti in priložnosti je za goljofije pri eh, meso in ostalih sestavinah. In zato je označevanje izvora ključnega pomena, če se želimo boriti proti goljofijam. Poglejmo eh, si samo primer konjskega mesa v lazanji. Tako da res mislim, da je to treba pozvati k strožji zakonodaji iz področja označevanja izvora. Še ena zadeva, ki bi jo dejala, je, da to velja ne le za to zakonodajno področje. V prihodnje mislim, da bomo imeli opravka z goljofijami na področju prehrane bistveno bolj pogosto. Trenutno se v tem odboru ukvarjamo z označevanjem govejega mesa. Mislim pa, da moramo biti zelo odločni in držati se moramo stališč, ki smo jih eh, ubirali že v preteklosti, tudi ko je šlo za vprašanje kloniranja. Namreč obstaja velika nevarnost tveganja tu in eh, mislim, da bi v tem prilogu o preprečevanju goljufi pri hrani morali govoriti tudi o tem. Hvala. S tem smo zaključili s poročevalci o senci. Nekoliko nam že primankuje časa, tako da Sofijo Koni, Oreste Rosi in Renate Zomer, prosim vas, če se lahko omejite na minuto in pol. Sofijo. Hvala lepa, gospod predsednik označevanja govega mesa, gospod predsedujoči, je nekaj, kar me povezuje že kar nekaj mesecev, kaj ne. No, sama sem poročevalka za označevanje govega mesa in za identifikacijo govedi. In tudi z gospodjo Tart sodelujemo na tem področju in mislim, da nam je uspelo doseči tudi napredek pri, pri kloniranih živalih. Kar zadeva ta dosje, bi Ester Dolange samo dejala, kako zelo Mm, se mi zdi, da njeno delo se opada z mojim razmišljanjem na tem področju. Zakaj je prihajalo tu do težav? Tu ni šlo za vprašanje javnega zdravja, ampak za vprašanje kakovosti. In na tem področju se je izkazalo, da je nadzor preslab in ne vas spomnim, da imamo v Franciji naprimer primer, ko neka mati v supermarketu ukrade eh, kos mesa in če gre za ponovitev tega dejanja, je kazen bistveno hujša kot eh, kazen nekoga, ki je goljufa eh, s hrano. Tako da mislim, da moramo biti bistveno bolj strogi, ko gre za kakovost in tudi sankcije. No, ta samo kontrola, ki smo jo predlagali kmetijsko-živilski panogi na začetku, se je izkazala za nezadostno. Eh, prihaja do škandalov na različnih področjih, meso pa tudi na drugih področjih in mislim, da je prišel čas, da uveljavimo ustrezen okvir za nadzor kakovosti. Prav tako mislim, da potrebujemo nek sistem za ureditev delovanja trgovcev, ker to je sedaj premalo urejeno. Prav tako potrebujemo ustrezen kodeks eh, za Eh, proizvajalce pripravljene hrane. Prav tako se moramo zavedati, da prihaja do tudi številnih eh, težav na področju eh, sestavin in tu mislim, da rabimo strožji kod odstranjanja. Oreste Rosi. Presidente, Jurin, grazie. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi poročevalki, ker se je lotila te precej obsežene tematike, ki zadeva pravzaprav vse evropske državljane. Mimo grede še eno vprašanje. V naslovu govorite o prehrambeni krizi. Ne vem, ali boste razširili svoje poročilo tudi na vprašanje tega, kako porabljamo hrano, koliko hrane vržemo stran. Sicer se strinjam z vsemi, ki so se dosedaj oglasili, z kolegico Lepaž in ostalimi, ki so rekli, da obstaja preveč vrzeli v evropski zakonodaji glede tako imenovanega made in narejeno v glede označevanja. Danes lahko vsak, naprimer, uvozi izdelek nekje izven Evropske unije, potem to. Uh, zapakira, naprimer v Italiji, Franciji ali kjerkoli naprej, druge in potem to označi z Made in Italy ali France. Potem je tu še vprašanje proizvajalca, prevoznika, potrošnika, posod lahko pride do goljufi. Označevanje je drugo problematično vprašanje. Potrošniki bi morali vedeti, kaj pravzaprav uživajo. kratko sem kupil nekaj zakusom jagode in na izdelku potem prebral, da je v njem pravzaprav 51 snovi, s katerimi pravzaprav skušajo spostaviti okus jagode. Tam najdemo pravzaprav v izdelku skoraj da nič jagod. Potem je tu še vprašanje žvečilnih gumijev, tudi ti so v 99,9 odstotkov čista kemija, večina potrošnikov se tega sploh ne zaveda. Hvala. Ja, Renate Zomer, ja, potrošniki se bodo verjetno kar razveselili, eh, če bodo dobili eh, na etiketi vse sestavine arom, potem ne bo več prostora za nič drugega na eh, embalaži. No, kolegica Ljotar bi rada pozorila na uredbo o označevanju hrane, tam eh, se bo tudi preverjalo vprašanje izvora eh, mesa in to gre za nekaj, kar je bilo že zdavnaj dogovorjeno. No, bi pa se strinjal s kolegico Grling, ki pravi, da moramo najprej pač začeti izvajati to, kar imamo na področju označevanja hrane. Ne moramo vse čas spremeti eh, novih zakonov, vse čas pa se potem dogajajo golfije. Če se hrano napačno označuje, je vseeno, kaj mi zapišemo v zakone. Nekdo pač napačna stvar natisne na etiketo in potem pride do teh eh, škandalov, ki jih eh, imamo. To, kar se meni zdi najpomembnejše v tem kontekstu, je, da od držav članic zahtevamo, da harmonizirajo kazensko pravo na tem področju. Kajti ne more biti tako, da imamo v eni državi članici nekoga, ki izvaja uh, eh, goljofije na področju hrane in tega se močno kaznuje, spet drugi v drugi državi pa dobi samo neko jezno pismo. Ne, mislim, da moramo uh, te stvari jasno predeliti. Obsojeni goljofi na področju hrane ne smejo več sploh biti dejavni na tem področju. Potrebujemo visoke kazni, le na ta način bomo ljudi odvrnili od tega, da uh, bodo z hrano goljufali. E, to je nekaj, kar se mi zdi pomembno omeniti v tem poročilu, ki ga pa sicer e, zelo pozdravljam, draga Ester, zdaj pa se opravičujem, kaj ti že pol ure zamujam na drug sestanek. Prav tako ste prekoračili čas za govor. Dobro, s tem smo pri koncu. Besedo dobi komisija, gospod Testori. Izvolite. Tu pa sta še moja strokovnjaka za področje goljofit, tako da kar njima predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Težko je govoriti na mesto gospete stori sploh enako strastno, kot to počnejo one. No, vendar naj povem, gospod Delange, da se popolnoma strinjamo z vašimi pomisleki. In eh, to poročilo mislim, da prihaja v pravem času, kajti že približno 15 let se ukvarjamo z dokaj velikimi primeri goljufi na področju prehrane. Žal smo bolj reaktivni na tem področju bili v preteklosti. Ampak komisar Borč je to krizo z konjskim mesom uporabil tudi za to, da se je pripravil ta akcijski načrt v petih točkah, o katerih, kot ste dejali, ste se tudi že z njim pogovarjali. No, ta problem opredelitve pojma goljofije je pravni problem. Mi v naši zakonodaji skupnosti nimamo tega urejenega. V General Food Law je rečeno, da gre za to, da se tu skuša preprečevati eh, goljofije po naredke in vse ostale načine delovanja oziroma vse ostale prakse, ki lahko zavedajo potrošnika. Tako da to ni neka prava definicija goljofije, je pa to pravna podlaga, ki nam omogoča prepoved goljofij. No in seveda se strinjamo s stališčem gospe Delange, kar zadeva namero in pa dobiček. Verjetno se spomnite problema E. koli, v zvezi z Grčjo in Egiptom. To ni šlo za goljofijo, ampak je šlo za zelo nesrečen primer, ki je povzročil smrt 55 oseb v, v Nemčiji, ampak tu ni šlo za goljofije. E, ta drugi primer s konjskim mesom pa je goljofija, ki ni povzročila nobenih e, zdravstvenih težav, e, ampak gre za goljofijo z etiketiranjem, kajti meso je bistveno cenejše konsko kot pa goveje in zato je tudi prišlo do te goljofije iz torej, želje po dobičku. Razmišljamo torej o tem, kako spostaviti ustrezno pravno podlago za to definicijo. V osnutku besedila o radnem nadzoru, ki je bilo nedavno sprejeto. Imamo možnosti za krepitev informacijskih sistemov, eh, predvsem sistema hitrega obveščanja za hrano in eh, goljfine področju hrane. Ta sistem raz danes eh, pravno gledano pokriva le tiste zadeve, ki predstavljajo hudo nevarnost za zdrave živali ali ljudi. Tako da bo treba poiskati mm, ustrezen pravni način reševanja te problematike. No, prav tako razmišljamo o sistemu takšnih eh, odobrenih trgovcev. Trgovec danes, ki ima samo računalnik, kupuje blago in ga potem prodaja naprej, pa ne gre za meso, žitarice, sladkor, kakorkoli, pač hrana in ki seveda je špekulant s cenami, takšen pravi trgovec, ki nikoli ne vidi blaga in ravna s tem blagom, ti trgovci so v nekako dvoumnem pravnem položaju. Nekatere države članice jih registrirajo, druge ne in to zadevo zdaj skušamo razjasniti. Še ena pomembna zadeva, ki jo želimo izpostaviti in ki je v akijskem načrtu, je vprašanje pravosodnega in kazenskega sodelovanja. Europol in Eurojust, kot veste, ima ta pristojnost za izvajanje policijskih eh, preiskav eh, in dožilskih preiskav v državah članicah. To je zelo zapleteno, veliko je pravnih določb na tem področju. V Evropolu prepuščamo odločitve s tem v zvezi, zato da, kot je dejala gospa Okoni, potem, ko pride do težav s trgovci v drugih državah, lahko potem izvedemo tudi pregon. Pomembno je, da tudi če je prišlo do goljofije, ki smo odkrili v drugi državi, to lahko vendarle preganjamo. Gre torej za policijsko-pravosodno sodelovanje, ki je treba še razviti in eh, tu sodelujemo z Europolom. Zdaj, denarne kazni, o tem ste že govorili, to je zelo pomembno. Gre za področje, kjer eh, države članice nikakor ne želijo, da bi posegali v njihovo pristojnost. Države članice so vedno zavračale to, da bi komisija, ne glede na tematiko, razen ko gre za eh, okolje, torej za denarne kazni z področja okoljske zakonodaje. Torej, države članice so vedno nasprotovali temu, da bi komisija predlagala višino denarnih kazni ali višino zapornih kazni. No, v tej prihodnji uredbi o uradnem nadzoru smo določili, da morajo biti kazni ne le odvračilne, temveč da morajo predstavljati vsaj višino oziroma znesek, na katerega se nanaša golofija. Tako da imamo neko sorazmernost med to žensko, ki ukrade nek biftek in eh, trgovcem, ki kuje ogromne dobičke. Tako da v okviru prihodnega evropskega tožilstva bi to lahko rešili nekoliko lažje. V tem trenutku je to zelo težko urejati z državami članicami, ampak eh, to torej že omenjamo v prihodnji uredbi o uradnem nadzoru. Nekateri med vami ste tudi že omenili problem načrtov nadzora in da je te treba razdelati še naprej. Ja, tudi to je predvideno tudi v tej prihodnji uredbi o nadzoru. Tam imamo predvideno možnost, da komisija naloži načrte nadzora državam članicam na področju goljofij, kajti danes imamo na tem področju le priporočilo eh, načrti eh, za nadzor, kar zadeva eh, DNK in druga področja smo uveljavili v marcu, ampak ker smo pač v krizni situaciji, želimo imeti dovolj pravne gotovosti, da lahko na obvezen način po posvetovanju z državami članicami pripravimo te načrte nadzora, zato da se preveri in preuči goljufije na tem področju. Veste, da jih imamo eh, v obliki nadomeščanja enega proizvoda z drugim, ki je manj stane ali nadomeščanje uh, oljčnega olja z cenejšimi olji. Potem imamo predvsem pri bioproizvodih tovrstne težave in seveda pri dragih proizvodih. Seveda je dobiček pomemben element in pomembna kapitalna sila teh eh, goljufi. Hvala gospodu Stasu za poklon fitosanitarni in veterinarski inšpekciji. Eh, to je seveda zelo pomembno, kajti tu bomo preverili, kako države članice dejansko aktivirajo svoje načrte za boj proti goljufijam. Mislim, da nam je uspelo rešiti probleme z področja mikrobioloških eh, kontaminacij, slamonela, E. coli in tako naprej. Podjetja, proizvajalci vedo, kaj storiti, da se temu izognejo, tu pa tam naletimo na kakšen problem, to je res, ampak e, rešili smo tudi težave z področja kemičnih kontaminacij, kar zadeva e, najviše dovoljene meje ostankov pesticidov in tako naprej. Tudi tu torej vemo, kaj storiti, da se temu izogibamo. Morda se to sicer ne izvaja vedno, pa vendar na področju goljofi pa nas čaka še ogromno dela. No in ravno zato je komisar Borč predlagal, da se vzpostavi tudi posebna namenska skupina za področje goljofi v okviru generalne direkcije Sanko, ki bo sodelovala z državami članicami pri koordinaciji raziskav na področju goljofi, ki bo sodelovala tudi z drugimi generalnimi direkcijami v Evropski eh, komisiji tudi z Olafom, z generacijo Agri, eh, generacijo za podjetništvo in agencijami kot ta Europol in Eurojust. To je zelo pomembno, kajti ugotavljamo, da prihaja do eh, fragmentacije nalog med eh, sanitarnimi inšpektori, policijo, carino in tožilstvom. In tu mislim, da moramo ta tri področja povezati, kajti na ravni držav članic in na ravni Evropske unije kot celote eh, bo tu treba še kaj postoriti, kajti žal smo danes priča preveliki meri fragmentacije. Gre torej za velikansko področje, ki ga odpiramo in eh, to seveda je povezano tudi z določenimi drugimi elementi. Gospod Ros je govoril tudi o zavrženi hrani, tudi to je pomemben vidik. Tudi označevanje, bolj ko so označbe natančne, bolj ko so jasne, manj enostavno je izvajati goljofije, ampak komisar Borč se je temu zavezal, poročilo bomo predstavili v mesecu oktobru, poročilo torej o označevanju izvora mesa, ki predstavlja sestavino prehranskih izdelkov. To bomo torej pripravili skupaj z generekcijo eh, za kmetijstvo, ki je odgovorna za označevanje svežega mesa, ki njegove je meso, torej eh, drobnica, eh, svinsko meso, perutnina in tako naprej. Tako da tu torej bomo začeli z označevanjem mesa, ki predstavlja sestavino v, v končnih izdelkih, kot naprimer lazanja, ravioli omake bolonjeze in tako naprej. In eh, ta predlog bo torej predstavljen v jesenskem času. Toliko za enkrat, predsednik. Hvala lepa. Dobro, za zaključek za pol minute besede dobi še poročevalka. Ja, ne bom vas mučila še predolgo, kajti edina oseba, ki mi je zastavila neposredno vprašanje, je odšla, tako da hvala vsem kolegom za informacije. Seveda bomo v prihodnih tednih še sodelovali pri pripravi kar se da dobrega poročila. Zelo prepričljivo, gospa Delange. Nihče si ni upal česarkoli še dodati. Dobro, 18. september, torej naslednja obravnava tega poročila, rok za uložitev predlogu spremembe 27. september ob 12. uri, novembra 5. novembra, se mi je že zgodilo, se mi je že zdelo, da se tu ne vem, kaj je zgodilo poleg mene. Torej, 5. novembra glasovanje v odboru, za plenom pa še ne vemo. Toliko torej za enkrat na temo. To točko smo izčrpali, hvala vsem. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, točko 19, ulaganje v zdravje. Zdaj pa kot prvi dajem besedo generalni direktorici Pavli Testori, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za to, da ste sprejeli, da tudi to točko vrstimo na dnevni red. Zakaj smo to želeli umestiti na dnevni red? Zato, ker želimo podariti dejstvo, da zdravja ne velja razumeti le kot eh, stroška, kot eh, bremena za nacionalni proračun, ampak tudi kot eh, investicijsko priložnost, ki vsekakor lahko povrne uložena sredstva naši družbi. Zdravstvo je zdaj tudi, oziroma zdravje je zdaj tudi sestavni del evropskega semestra. Pred nekaj tedni je komisija pripravila eh, priporočila za posamezne države članice in 11 držav članic ima v svojih priporočilih tudi priporočila, ki zadevajo področje zdravja. No in nasplošno komisija poziva države članice naj preučijo reforme zdravstvenega sistema, da bi na ta način eh, zagotovili višjo mero stroškovne učinkovitosti. Zakaj govorimo o stroškovni učinkovitosti? Zato, ker želimo takšen zdravstveni sistem, ki bo javna sredstva uporabljal na učinkovit način in ki bo tudi zagotavljal dostop do kakovostnega zdravstva. V tem času, ko je odgovornost za upravljanje zdravstvenega sistema bila izključna odgovornost držav članic že preteklost. Zavedeti se namreč moramo, da način, kako države članice upravljajo svoj zdravstveni sistem, ima pomemben vpliv na njihovo gospodarstvo, na njihov nacionalni proračun in posledično na gospodarstva ostalih držav članic. Mi zdravje zagovarjamo kot vrednoto samo po sebi, ampak gre tudi za ključni sestavni del gospodarskega uspeha. Potrošnja na področju zdravstva, če je učinkovita in premišljena, predstavlja prispevek k gospodarski blaginji in socialni kohezivnosti, družbeni kohezivnosti. In iz tega naslova mi v generalni direkciji Sanko pripravljamo dokument z naslovom Ulaganje v zdravje, Investing in Health, in vse evropske poslance in poslanke pozivam k temu, da si to preberete, kaj ti eh, za, za spremembo enkrat je to res dober dokument in sporočite to tudi kolegom, kaj ti obravnavamo ulaganje v zdravje z treh eh, vidikov. Najprej, ulaganje v, zdravji, v zdravje zagotavlja trajnost zdravstvenega sistema, vzdržnost Eh, zdravstvenega sistema in s tem boljšo javno finančno konsolidacijo držav članic. Izjeme, s katerimi, eh, izzivi, oprostite, s katerimi se soočajo naši zdravstveni sistemi, so eh, veliki. Eh, kroničnih bolezni je vse več, eh, staranje prebivalstva je vse bolj akutno, vse več je zahtev po uporabi zdravstvenega sistema, po uporabi novih tehnologij, eh, Eh, vse manj pa je razpoložljivih sredstev. Konsolidirati moramo torej svoje zdravstvene proračune in to pomeni, da moramo pridobiti na področju učinkovitosti. Prav tako, kadar predlagamo vrčevanje na področju zdravstva, to ne smejo biti vrčevanja, ki so napačna v narekovajih, ampak moramo pogledati tudi, kakšni bodo rezultati na dolgi eh, in srednji rok. Kaj torej komisija počne pri tem, da pomaga državam članicam. Najprej gre za implementacijo direktive o čezmenem eh, zdravstvenem varstvu, kar nam bo zagotovilo bistveno več eh, znanja o tem, kako se upravljajo zdravstveni sistemi, eh, kakšne so pravice iz področja zdravstva, kakšna je potrošnja in sveda bomo veliko uložili v ustrezno implementacijo te direktive. Prav tako državam članicam pomagamo pri izmenjavi informacij in eh, pri združevanju razpoložljivih virov pri ocenjevanju zdravstvenih tehnologij. Na področju e-zdravja sodelujemo z državami članicami, da zagotovimo, da se vst napredek na področju eh, zdravja eh, izvaja na kooperativen način. Prav tako smo ustanovili eh, strokovni svet, pa nek panel ekspertov, ki ponuja strokovno znanje državam članicam. Prav tako pa sodelujemo s kolegi, ki so odgovorni za strukturne sklade in s tem skušamo pomagati državam članicam identificirati v svojih nacionalnih programih tiste investicije v zdravje, ki se izvajajo na učinkovit in pravilen način. Druga prioriteta našega dokumenta se osredotoča na človeški kapital. Če bomo vlagali v zdravje, bomo tudi izboljšali stanje našega človeškega kapitala. Slabo zdravje namreč vodi v više bolniške staleže, ki danes predstavljajo med 3 in 6 odstotki skupnega delovnega časa, kar je enako približno dvema odstotkoma BDP-a. Torej, z izboljšanjem zdravja delovne sile izboljšamo tudi sposobnost učinkovitega dela delovne sile in s tem je posledično tudi rezultat pozitiven. Jasno je, da ko govorimo o ulaganju v zdravje, v človeški kapital, tu ne gre zgolj za zdravljenje, ampak gre tudi za promocijo javnega zdravja. Še vedno menimo, da se države članice preveč osredotočajo na zdravljenje in premalo na promocijo javnega zdravja in preventivo. Tretji pomemben stebr našega dokumenta z naslovom ulaganje v zdravje zadeva neenakosti v zdravju. Z ulaganjem v zdravje odpravljamo neenakosti v zdravju in te neenakosti so najpomembnejša determinanta družbene kohezivnosti. Neenakosti v zdravju predstavljajo ogromno izgubo človeškega kapitala oziroma potencijala in predstavljajo tudi veliko izgubo ekonomskega potencijala. To, kar je tu pomembno, je, da ohranimo temeljno vrednoto evropske družbe in sicer splošni univerzalni dostop do kakovostnih in varnih zdravstvenih eh, uslug oziroma zdravstvenih storitev za celotno prebivalstvo. Če zaključim, dejstvo, da smo zdravje, promocijo eh, zdravja, učinkovite zdravstvene sisteme, obravnavali iz gospodarskega vidika, iz ekonomskega vidika, za nas pomembno. To ne pomeni, da ne pripisujemo prave vrednosti zdravju, ampak hočemo prikazati in pokazati, da je zdravje tudi pomembna gonilna sila gospodarstva. Hvala lepa, Pavla Testori. Kolega Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči na začetku, da Ne pozdravljam a priori vseh namer in pobud eh, Evropske komisije, vendar eh, moram reči, da sem z dvemi zadevami izrazito zadovoljen. Eno je eh, partnerstvo za boj proti raku, eh, s katerim je tudi na naše zahteve eh, sledeč našim zahtevam komisija odprla novo fronto, ki je v marsičem učink, eh, izboljšala učinkovitost našega boja proti raku. Druga izrazita zadeva je eh, namen, o katerem govorimo, pobuda, o kateri govorimo danes. Jaz jo pozdravljam že zaradi filozofskega izhodišča, če tako rečem, in sem zelo vesel načel iz katerih komisija pri tem eh, izhaja eh, zdravje ne more biti zgolj nekaj kar dodamo ampak je bistveno izhodišče eh, zdravje ne sme biti obravnavano kot sektor ali zgolj kot zadeva zdravnika to je danes osrednje socialno vprašanje če pogledamo kaj se dogaja z zdravstvenimi trendi ne samo na področju raka diabetesa in tako naprej. Eh, in jaz imam vtis da bo, do, da bo kriza zdravstvenih sistemov trajala dlje kot finančna kriza pri kateri upamo te dni eh, da se <clears throat> tudi v problematičnih državah začenja zaključovati. Jaz sem vesel te filozofije soodvisnosti, eh, ki smo jo uspešno aplicirali na drugih sektorjih, recimo na finančnem, vendar za, za področje zdravja velja enako. Eh, jaz sem pristaš načela subsidiarnosti spoštujem pogodbe ampak so zadeve ki se jih ne moremo eh, ki jih ne moremo reševati na ta način da se sklicujemo na pogodbeni člen ki pravi da je zdravje zadeva držav članic. Nobena država članica se ne more ukvarjati z vprašanjem neenakosti, ki ga ne državljani, ne poslanci eh, te hiše ne maramo. S tem se lahko samo ukvarjamo na višji ravni in sem zelo vesel povdarka komisije eh, na, na, na to temo. Eh, in zdaj le, ko se dogajajo krčenja zdravstvenih budžetov, Eh, doživljajo države članice oziroma njihove vlade upravičeno kritiko da gre samo eh, ali pa velikokrat gre zgolj za krčenje ne gre za spremljajoče politike eh, ki bi reformirale zdravstvo v smeri trajnosti in izboljšanja človeškega kapitala in tukaj jaz vidim veliko možnosti in vir eh, nove vrednosti če bolj izkoristimo dejstvo da delamo zadeve skupaj in mislim da bi se že z obstoječim znanjem če bi ga bolj uporabljali bolj izmenjavali več dali na odličnost bi lahko na evropski ravni naredili veliko več in tudi zmanjšali eh, razlike torej jaz mislim da gre za zelo pomembno eh, podporo to ni eh, oziroma pobudo to ni zdaj politični kompliment ampak mislim da gre za konceptualno in stvarno eh, pravo pravo zadevo in mislim da je tudi poudarek na promociji in na preventivi je zelo pomemben ehm, jaz sem že večkrat dejal da bi ustanavljal po državah članicah ministrstva za preventivo Eh, ker če daš denar za preventivo ministru za zdravje ga ponavadi da v bolnice ampak mi moramo res paradigmatsko spremembo doseči v tem da bomo investirali v preventivo eh, kjer je denar najbolje naložen hvala lepa Hvala lepa, Jolanta. Hibner, potem Karl Schlitter. Hvala lepa, povdarjam to isto, kar je ravno kar povedal kolega Petele. Mislim, da gre tu za spremembo prioritet izobraževanja, zdrav slog življenja, boj proti slabim navadam in preventiva. To so temelji, če želimo govoriti o zdravem evropskem, o zdravi evropski družbi. Šele potem lahko govorimo o tem, kako spremeniti strukture zdravstvene oskrbe ali kako vzpostaviti sisteme zdravstvene oskrbe, ki bodo ustrezno delovali v posameznih državah. No, ampak tudi tu mislim, da je treba dati povdarek na izmenjavo najboljših praks, kar je kolega eh, omenjal in kar smo tudi mi v našem odboru večkrat že povdarili. Namreč dostop do ustreznega sistema eh, zdravljenja eh, pogosto zahteva tudi ustrezno izmenjavo najboljših zdravstvenih praks med državami članicami. Pomembno je, da pride do odprave nesorazmeri med eh, učinkovitostjo in dostopnostjo zdravstvene oskrbe, sploh ko gre za vrhunsko medicino, kjer imamo opravka eh, z boleznimi, ki so porisi neozdravljive ali pa na meji neozdravljivosti, in eh, mislim, da moramo preprosto samo prioritete postaviti na glavo. Kot je dejal kolega, preventiva, preventiva in še enkrat preventiva. Skratka, vse to, kar počnemo za naslednje generacije je pomembno, ravno zato, da bo naslednja generacija lahko se manj zatekala k zdravstvenim eh, službam, kot se naprimer eh, mi zdaj. Predvsem gre tu za odpravo slabih navad. Hvala lepa. Hvala lepa. Karl Schwitter. Vesel sem, da komisija o tem razmišlja. Upam, da se boste pogovorili tudi z generalnim direktoratom za podjetništvo in ostalimi, ki skušajo uničiti naše zdravje, zato ker spodbujajo kemikalije in ostale stvari na trgu. Vse, kar škoduje našemu zdravju. Upam, da se boste s generalnim direktoratom za telekomunikacije in ostalimi o tem pogovorili. Mi bomo enako storili v parlamentu. Tudi pri direktivi o tobaku nekateri odbori skušajo šibiti vaš predlog, mi pa se pogovarjamo o tem, kako naj ga okrepimo. Se pravi, obstaja precejšnja interna nedoslednost znotraj institucij, naša skupna odgovornost je, da to popravimo. Enako velja s trojko in mednarodnim denarnim skladom. Od Grčije zahtevajo, da zniža sredstva, ki jih porablja. Vem, da bi morali vsi v institucijah stremeti k izvajanju iste politike, kot ste sami rekli. Inovacijski mehanizmi, varčevanje. Nekateri so skušali vzpostaviti neke nagradne sklade za spodbujanje teh inovacijskih mehanizmov. Naprimer, če imamo na voljo obetavna zdravila, ki jih zaradi patentnih razlogov ne moremo do konca razviti. Tu bi lahko s takšnim skladom znatno prispevali k uresničevanju tovrstnih projektov, ker nimamo na voljo dovolj osnovnih sredstev. Potem, kako nasplošno v družbi gledamo na to stalno rast, stres, ki ga čutijo delavci in celoten planet. To seveda vpliva tudi na zdravje moja osebna križarska vojna pri tem je, da dobičke učinkovitosti izkoristimo za to, da zmanjšamo oziroma skrajšamo delovni čas, ne pa da povečamo proizvodnjo in ustvarjamo delovna mesta. Če boste to počeli, boste ljudi spravljali v stres in pri tem porabljali več sredstev za oblikovanje delovnih mest. To je predmet druge razprave, ampak vseeno sem želel to izpostaviti. Hvala. Hvala, Karl Schlitter. In če želi generalna direktorica še enkrat um, besedo, lahko odgovori na zastavljeno vprašanje. Hvala lepa. Par stvari, ker imamo samo še pol minute. Cenim to, kar je rekel gospod Petr Le glede subsidijarnosti. Seveda spoštujemo subsidijarnost, to je jasno, vendar se strinjam z Lojzem, da ne bomo rešili tega problema Namreč ne bomo zagotovili boljšega zdravstvenega sistema v državah članicah, če ne bomo združili sredstev. Mi sodelujemo z državami članicami. Gospa Hibner, strinjam se z vami, ko pravite, da je treba spodbujati zdravje, da spodbujanje zdravja, da preventiva žal nista dovolj, zato je treba stvari preveriti na nacionalni ravni, to je naša bitka. Gospod Šliter, gre za skupno bitko, to drži, ampak naš dokument naložbe v zdravje je dokument kolegija. Tu gre za naložbo in ne za strošek. Potem pa še vprašanje večje produktivnosti in boljše delovne sile. Mi se skušamo boriti proti odsotnosti z dela zaradi bolezni. Če bomo delavcem omogočili, da so bolj zdravi, potem lahko pravijo svoje običajno delo na veliko boljši način. Tako da ne gre tu za več produktivnosti, gre za to, da bi se izognili odsotnosti z dela zaradi bolezni. Hvala za besedo in hvala, da ste nam dali priložnost, da spostavimo to pomembno tematiko. Hvala lepa, gospod Testori. Verjetno kolegi berejo ta pomemben dokument, eh, zato jih ni tukaj. Želel bi si, da bi bilo tukaj več poslancev, kajti tukaj gre za izredno pomembno temo in s tem se bomo ukvarjali še naprej. Eh, tema zdravja je izredno pomembna, kajti samo eno zdravje imamo. In uh, zato sem vedno nekoliko razočaran, če ni vseh tukaj. Še zadnja točka na dnevnem redu. Sestali se bomo v Štrasburgu 4. julija od 9. do 12. ure. Eh, prosim vas, da prinesete glasovalne kartice, kajti takrat bomo eh, dolgo glasovali. Enako velja za 10. in 11. juli, takrat bomo imeli pravi glasovalni maraton. Glasovali bomo o direktivi o tobačnih izdelkih, o medicinskih izdelkih in tako naprej. Tako da smo včeraj imeli samo uvod v to, kar nas še čaka. Torej 10. in 11. juli prosim, da uh, pridete na sejo odbora, ker bomo takrat imeli na, vrsto, na vrsti pomembna glasovanja. Seja s tem zaključena, želim vam lepo pot domov.